10. Dear colleagues, Dragi kolegi, najbrž lahko začnemo, sicer za nekaj minutno zamudo. Prva točka je sprejem dnevnega reda na zahtevo poročevalca in poročevalce v senci in zato, da bi omogočili sprejem kompromisnih predlogov sprememb in pa razpravo v poslanskih eh, skupinah, bomo točko 14 prestavili na 11. november, gre za genetsko spremenjene organizme. Točki 18 in 19. Pri točkah 18 in 19 pa bomo zamenjali vrstni red, tako so zahtevali poročevalci in poročevalci v senci. Se vsi strinjate s temi spremembami? Dobro. Smo pri drugi točki. Obvestila predsednika. Spremenjena je bila časovnica, kar zadeva prvo stališče eh, sveta glede eh, poročila Hajluk, ki ga bomo predstavili in z eh, tem se je strinjal tudi Evropski parlament. Razlog za to zahtevo pa je, da bi bilo svetu ljubše, da bi ta razprava v celoti potekala. Uh, tekom uh, latvijskega predsedstva. Gospod Torvald se s tem sicer ni strinjal, ampak po posvetu z poročevalci v senci se je strinjal z eh, to zahtevo eh, in sicer z namenom dobrega medsebojnega sodelovanja. Vse skupaj bo predstavljeno na prvo zasedanje eh, januarja. 21. in 22. januarja bomo razpravljali v odboru, 27. januarja bo rok za vložitev predlogov eh, sprememb, 23. in 24. februarja bomo glasovali eh, v odboru in na drugem februarskem zasedanju bomo to obravnavali. Uh, na plenarnem zasedanju v Strasburgu. Hvala lepa, gospod poročevalec. Nekoliko sem razburjen, kajti včeraj sem slišal, da naj bi bilo rečeno, da naj parlament ne bi bil pripravljen 3. junija je bila sprejeta odločitev eh, in od takrat naprej eh, svet ni storil nič in eh, to je nesprejemljivo. No, kot sem povedal že v vodu, je zahteva prišla strani sveta. In to je torej jasno. Drugo obvestilo je naslednja seja odbora NV, ki naj bi potekala v ponedeljek 10. novembra popovdne in jo bomo podaljšali še na torek do povdne, zato da bomo lahko glasovali o poročilu gospe Ris na temo eh, genetsko spremenjenih organizmov in zato da bomo lahko imeli izmenjavo mnen z novim komisarjem eh, za podnebne spremembe in energijo, gospodom Kanjetem. Eh, v torek eh, popovdne pa se je ne bo. Poleg tega smo predvideli izredno sejo v ponedeljek 24. Eh, novembra in sicer med 19. in 22. uro, zato da bi glasovali v poročilu gospodu Nikolsona o novih živilih. Naslednje obvestilo potem ko smo predstavili aplikacijo e-meeting, e, morajo člani podati svoje mnenje, samo trije člani so prosili e, za e, različico dokumentov na papirju, Evropski parlament pa seveda želi zmanjšati uporabo dokumentov na papirju. To je bilo določeno že na čestku zakonodajnega obdobja. Informacijski sestanek o uporabi te aplikacije bo danes med 14. in 15. uro v eh, isti dvorani. Kar zadeva tolmačenje, imamo danes na voljo 21 jezikov, eh, nažalost ni na voljo estonščine in malteščine. Kot običajno. Imate vse dokumente na voljo v elektronski obliki in uh, seja se bo tudi prenašala po spletu. Naslednja točka. Eh, seja koordinatorjev z, tretjega, z dne 3. oktobra priporočila ste prejeli v elektronski obliki. Če ni nobenih eh, pripomp, potem so ta priporočila sprejeta pripomp ni, dobro. Sedaj pa k eh, sprejemu zapisnika. Če ne bo nobenih pripomp eh, do konca te seje, veljaj, velja zapisnik z dne 24. in 25. septembra za sprejet. Okay. Dobro. I have to add, uh, add. Dodati moram še dodatno sporočilo za člane odbora glede medinstitucionalnih pogajanj. podati moram informacije o trialogu, ki smo ga imeli glede nadzora eh, nad izpusti eh, CO2 iz pomorskega prometa. 15. oktobra smo imeli prvi trialog in vse tri inštitucije so izrazile pripravljenost, da dosežemo eh, sporazum v drugem branju po dveh tehničnih sejah. Imeli smo izmenjavo mnen o političnih vprašanjih. Svet je sprejel celo vrsto predlogov sprememb eh, Evropskega parlamenta. In uh, pogovorili smo se tudi o glavnih razhajanjih v stališču uh, sveta in parlamenta. 18. novembra pa je predviden naslednji trialog. Naslednja točka uh, – zmanjšanje uporabe plastičnih vrečk. Prvi trialog je potekal 14. oktobra in vse tri institucije so izrazile pripravljenost, da dosežemo sporazum v drugem branju. Prvi trialog je, predsta, je pripravljen predstavljal priložnost, da eh, predstavijo države članice nacionalna stališča in da izrazijo eh, zaskrbljenost ter da se pogovorimo o, o zaveščanju. Nadaljne odločitve eh, so bile sprejete na tehničnem sestanku. Pri naslednjem trialogu so bili sprejeti zaključki tehnične seje. Ta trialog je potekal včeraj. Poleg tega so bili sprejeti številni predlogi, tako eh, da smo blizu kompromisu. Naslednja tehnična seja pa, bo, pa se bo osredotočila na podrobnejše eh, obravnavo, na podrobnejšo obravnavo te teme. Potem pa bo sledil trialog 17. Sedaj. Pa naslednja točka na dnevnem redu. In to je poročilo Jamesa Nicholsona in sicer o novih živilih. Tristo triindevetdeset predlogov sprememb smo sprejeli. 267 predlogov sprememb je bilo v odboru Agri in v odboru INTA 96 predlogov sprememb. Gospod Nikolson, najlepša hvala. Gospod eh, predsednik, eh, naj povem, da je bilo delo na tem področju res zelo obsežno in tisti, ki poznate zgodovino tega predloga, veste, da je to zelo zapleten predlog in da smo zelo težko prišli do te točke Nobeno presenečenje eh, ni, eh, da je bilo v tem odboru vloženih 393 predlogov sprememb, veliko jih je bilo vloženih tudi v uh, odborih Agri in Inta kompromis eh, mislim, da eh, bomo lahko sklenili. Včeraj sem se stal eh, z poročevalci v senci in pogovarjali smo se o prvem smežnju kompromisnih predlogov sprememb. Glede dveh členov mislim, da smo dosegli dober napredek. In sicer gre za člen 2 eh, in to je definicija novih živil, to je ključen element, eh, potem pa ponovna uvedba kategorij in katere naj bi bile eh, te kategorije. To je bilo seveda potrebno razjasniti zaradi tega, da bi bila situacija bolj jasna za proizvajalce in potrošnike. Zadovoljen sem z, z včerajšnjo sejo. Vem, da imajo vsaj štiri skupine eh, trdno mnenje glede predloga komisije, kar zadeva nanodelce. Mogoče bi komisija lahko eh, podala pojasnilo glede predlogov sprememb, eh, ki so bili uloženi glede eh, nanodelcev, še prav posebej, kar zadeva uredbo 11.69 in 20.11. Uredbo oziroma navedbo te uredbe naj bi črtali iz poročila potem pa varna uporaba v tretjih državah. Mislim, da lahko rečem, da so se vsi poročevalci v eh, senci eh, strinjali, da je potrebno bolj jasno razjasniti eh, pojem živil, ki so v tradicionalni rabi v posameznih državah članicah in ki jih uživa veliko število oseb ključnega pomena je tudi, da se uredba ukvarja z eh, to temo in sicer v drugem členu. Spet bi rad izkoristil priložnost in komisijo prosil, da razloži eh, izraza large in significant. Ta, ta dva izraza lahko imata velike posledice, ko gre za varno uporabo tradicionalnih živil iz tretjih držav. Zagotovo potekala tudi razprava o delegiranih in izvedbenih aktih in pa o časovnici, kar zadeva izvedbo te uredbe. Ampak vseeno mislim, da lahko dosežemo kompromis, kljub temu, da nimamo veliko časa. 24. novembra bo potekalo glasovanje v Strasburgu, kot ste prej povedali, gospod predsednik, in upam, da bomo lahko našli do takrat veliko kompromisov, vendar pa eh, nas čaka seveda še veliko dela. Dobro smo začeli in rad bi se zahvalil poročevalcem v senci za konstruktiven odnos včeraj in upam, da bodo takšen odnos eh, ohranili tudi v prihodnosti. Danes se bom sestal z svetom, imeli bomo izmenjavo mnenj in upam, da bo tudi ta seja uspešna. Hvala lepa. Na Najlepša hvala. In sedaj eh, bomo eh, začeli prvi eh, krok eh, izmenjave mnenj Pilara Jusa. Hvala lepa predsedujoči, hvala lepa tudi poročevalcu za ta pojasnila. Nimam veliko za dodati. Meni se zdi zelo v redu poročilo gospoda Nikelsona in zato tudi nisem uložila nobenega amandmaja. Vem, da jih je bilo veliko in vsi ti predlogi in sprememb se osredotočajo na iste teme in prepričana sem, da bomo prišli do konsenza. Včeraj smo eh, zabeležili precejšen napredek na seji, kot je bilo ročeno in kot je gospod Nikolson povedal, bi tudi sama želela, da nam komisija poda več informacij o vprašanju nanodelcev in pa varni uporabi, pa tudi v vprašanju besed, ki so tu uporabljene, ki so zelo dvoumno, dvoumne in mm, ki jih lahko tolmačimo na različne načine. Zato mislim, da bi potrebovali natančno terminologijo e, glede izvedbenih e, aktov in pa e, tudi indeligiranih aktov bi želeli tudi mi več pojasnil in mi smo v zadnjem času torej zlasti uporabljali delegirane akte za to in izvedbeni akti tu vodijo v nekaj, čemu lahko rečemo, negotovost. Kajti imamo zakonodajo in v teh zadnjih dveh zakonodajnih mandatih je komisija spremenila to zakonodajo na vsebinski ravni in to kar precej, to nas tudi malce skrbi. V prihodnosti bi morali zagotoviti, da se eh, ta tip aktov uporablja resnično za zadeve, ki so absolutno potrebne in ne kar vse oprek. Hvala. Sedaj pa Paul Poc, podpredsednik. Najlepša hvala. Gospod predsednik, najprej bi se rad zahvalil poročevalcu, kajti po včerajšnji seji poročevalcev v senci mislim, da smo dosegli dobre kompromise eh, in eh, imamo tudi skupno stališče, vendar pa bi rad izpostavil nekaj točk, ki mislim, da jih je še potrebno nasloviti v tem poročilu. Eh, nekatere točke so že izpostavljene, ampak vseeno mislim, da je dobro to še enkrat izpostavim. Najprej kloniranje živali namen našega dela je, da vstopi eh, v veljavo skupna uredba eh, glede eh, živalskih proizvodov kloniranih živali. Mislim, da je prav, da se na to osredotočimo. To je namreč ključnega pomena, preden zaključimo pogajanja o celotnem dosjeju na temo kloniranja. Druga točka. Varna živila, kot je dejal poročevalec. Tudi jaz se strinjam, da potrebujemo navodila komisije ali pa EFSE, odvisno od eh, tega, Eh, kako se bo odločila komisija, ali bodo oni podali ta eh, znanstvena priporočila, ali pa jih bo pripravila EFSA in eh, nam jih bo komisija posredovala takšne smernice na vsak način potrebujemo. Potem je tukaj vprašanje nanodelcev v živilih, to je nekoliko zapleteno vprašanje, kaj te imamo definicijo, ki temelji na označevanju in prak je 50 odstotkov nanodelcev v eh, živilih. Vendar, če se ogledamo poročilo EFSE iz leta 2012, eh, eh, je ta cilj neuresničljiv. EFSA e sama predlaga prak 10 odstotkov. The problem, the problem tukaj je, da nimamo natančnih kazalnikov, kar zadeva te pragove mislim, da, bomo, da se bomo morali opreti na tehnologijo oziroma na postopke, eh, ki lahko omogočijo določitev odstotka nanodelcev v živilih. Torej, osredotočiti se bomo morali na procese, ki lahko uvedejo nanodelce v živila. No, upam, da bomo lahko prepričal preostale poročevalce v senci in pa poročevalca, da izberemo ta pristop. Potem bi se rad zahvalil poročevalcu zato, ker je uvedel kategorije, to je namreč ključnega pomena za jasnost in mislim, da smo dosegli dobro ravnotežje in. Uh, nekaj eh, vprašanj je eh, še ostalo eh, odprtih in upam, da bomo lahko še razpravljali o tem predlogu. Tudi testiranje mesa mislim, da bi moralo biti vključeno v to zakonodajo. In še zadnja točka je točka izvedbenih in pa delegiranih aktov. To je bila zmeraj peruča točka v odnosu med svetom in pa parlamentom. Mislim, da je v določenih primerih eh, potrebna potrditev Evropskega parlamenta in sicer recimo, ko gre za dodatke eh, živilom, eh, za barvila. In mislim, da bi morali ta model uporabljati tudi v eh, tem primeru. Vesel sem, da smo lahko vključili tudi vidik dobrega počutja živali. In vesel sem, da lahko tako sodelujem z poročevalcem in poročevalci v senci. In upam, da bomo dosegli kompromis na tem področju. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj pa Marit Polsen v imenu skupine Alde. Hvala lepa. Zahvaljujem se tudi gospodu Nicholsonu, ki je opravil zares eh, odlično delo pri pogajanjih o kompromisu. Zares ste bili zelo spretni, gospod Nicholson. Zelo me veseli tudi, da imamo tudi predlog komisije ki ga je bilo zelo težko doseči. Uvoz iz tretjih držav, to je seveda problem. Zmeraj obstajajo težave na tem področju, vendar mislim, da eh, nam bo veliko pomoč že to, da smo uvedli jasnejše kategorije mislim, da bomo lahko dosegli tudi kompromis. Ne želimo omogočiti še več kloniranja, eh, kot ga dovoljuje uredba. Gre za zelo kontroverzno temo, pa tudi za zelo specifično temo in zato mislim, da da je zelo, zelo pomembno, da, da zelo jasno določimo meje. Prejeli smo predlog komisije. Predlog komisije smo sprejeli. Pri varnosti živil smo se zauzeli za to in kot sem dejala, ste se odlično odrezali pri pogajanjih in rada bi se vam še enkrat zahvalila za prvi kompromis, ki smo ga našli. Dejali smo, da bo potrebno eh, preveriti eh, tudi, ali so živila okolju prijazna, kajti nova živila, nove tehnologije imajo vpliv ne le na zdravje, ampak tudi eh, na okolje. Potrebujemo nove tehnologije, to je seveda jasno, ampak. Razmisliti moramo tudi o posledicah. Tudi to je potrebno upoštevati. In pa vpliv na okolje, seveda. Varstvo okolja je po mojem mnenju pomemben element. Pri sprejemanju odločitev pa lahko sprejmemo tudi izvedbene akte. Upriti se je potrebno na izkušnje, izkušenj pa imamo sicer premalo. Veliko je dognan, eh, ki se enostavno izgubijo in naša naloga je, da to preprečimo. Sedaj pa definicija uvoza iz tretjih držav. To je zelo pomembno vprašanje. Ne gre toliko za vprašanje novih živil, kot za vstop teh živil na evropski trg. Namreč zahtevamo, da se ta živila uporabljajo uh, v določenem časovnem obdobju in da jih uporablja določeno število ljudi in uh, govorimo o državah in regijah in kakšna je razlika med majhno državo, kot je Luksemburg, in veliko državo, kot je recimo Brazilija. Dobro, Luksemburg je del Evrope, to vem, ampak eh, to je zgolj primer, kajti Luksemburg pač je mala država, ki sem se jaz v tem trenutku spomnila. Ampak zanima me. Uh, kako smo uh, lahko prepričani v ta predlog. Mislim, da se še zmeraj pojavljajo dvomi in s temi dvomi se bomo morali soočiti. Pozvala bi vas, da ne uporabljamo uh, nobenega instrumenta, ki bi predstavljal uh, trgovinske ovire. v eh, obdobju do prihodnih evropskih volitev se moramo osredotočiti na ponovn zagon evropskega gospodarstva. In če želimo to doseči, potem moramo zmanjšati obseg birokracije, zagotoviti moramo boljše priložnosti, še prav posebej za majhna in srednje velika podjetja. Potrebno je eh, poskrbeti za razvoj, preizkusiti moramo nove tehnologije, uporabiti moramo nove metode. Torej, prosim, ko pregledujemo to vrstne zakonodajne predloge, nikar ne pozabimo, da je potrebna jasnost in pa enostavnost. In to sta dva ključna elementa in uh, naša glavna zaveza v tem mandatu je, da olajšamo življenje naših evropskih državljanov. Najlepša hvala. Gospa Huki. Eh. Hvala lepa, predsedujoči imam nekaj pripomp. Želela bi podpreti večino tega, kar je bilo že rečenega. Torej, prvič, veselimo se novega kompromisnega predloga glede delegiranih aktov. Mi ne moremo sprejeti eh, tega eh, seznama, ki naj bi se dopolnjeval z izvedbenimi akti. In tu mislim, da se vsi strinjamo. In zopet se strinjam s tem, kar je bilo že rečeno. Veliko amandmajev je bilo uloženih eh, in eh, sicer eh, ti amandmaji so šli v smeri, da bi morali. da bi morali pač to ustrezno obravnavati. Kar se ta, tiče nanodelcev, eh, tu gre za oceno tveganja in ne za označevanje. Moramo zagotoviti, da so vsi eh, nanodelci eh, ustrezno ocenjeni, kar se tiče tveganja. Glede trialogov, torej to smo že imeli v prejšnjem zakonodajnem obdobju veliko razprav, ki so trajale celo noč govorili smo o tem, da je treba prepovedati uživanje kloniranih živali. Tega si itak nihče ne more privoščiti, ker je to predrago. To je bilo popolnoma smešno. Govorili smo tudi o dobrobiti živali in tako dalje. Ampak moramo zagotoviti, da bomo vključili tudi potomstvo kloniranih živali. E, sicer lahko e, kar pozabimo na zakonodajo, gre namreč za potomstvo teh kloniranih živali, ne za same klonirane živali. E, torej, strinjam se, da potrebujemo prehodno rešitev, dokler ne bomo sprejeli nove zakonodaje in glede tega, kot rečeno, se strinjam z vašim stališčem ne bom daljša, kot je potrebno. To je vse. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa za GUE, gospa Boylen. Hvala lepa, predsedujoči. Hvala lepa tudi poročevalcu, ki mislim, da je bil zelo uspešen pri predstavitvi kompromisnih eh, predlogov sprememb. Eden izmed glavnih eh, vprašanj tega poročila je definicija sam, samih novih živil, torej ali gre tu za živila, ki vključujejo nanodelce ali to, so to živila, ki so opredeljena v ustrezni zakonodaji, ali gre tu za živila, ki vključujejo eh, gensko spremenjene eh, delce in tako dalje. Torej, nas to zelo skrbi. Eh, podpiramo tudi veliko število amendmajev, ki so bili uloženi in ki predstavljajo večino političnih skupin vse gre v smeri, da 50-odstotni prak ni ustrezen, da je 10-odstotni eh, prak eh, za prisotnost nanodelcev primernejši. Zeleni so uložili amadma, da se uh, vključu, vključi ustrezni sklic na uh, primerne prage in tudi na to, da je treba na podlagi analiz eh, opredeliti eh, število in vsebnost teh eh, nanodelcev in um, strinjamo se tudi s tem, da če obstaja dvom, da je treba upoštevati in uporabiti načelo previdnosti in da se takšnega živila ne da na trg. Popolnoma neodgovorno je, če se izdaja dovoljenja za živila, za katere ne moremo zagotoviti, da so varna za uporabo. Uh, Na to imamo tu še druga vprašanja, vprašanja kloniranja, tudi to je vključeno v amadmaje, kot je bilo že rečeno. Mislim, da ne moremo dovoliti, da se vzpostavi situacija, kjer eh, je eh, sprejeta zakonodaja na področju novih živil, ne pa na področju kloniranja, kajti tu se bomo znašli v vrzeli. In zato se mi zdi potrebno, da, je, eh, živi, da so živila, ki izhajajo iz kloniranih živali, prepovedana, dokler ni zakonodaja o kloniranju sprejeta. Hvala. The... Hvala lepa. Sedaj pa za EFDD, gospa Ebi. Dunque, quando parliamo di novel... Hvala lepa torej ko govorimo o novih živilih eh, govorimo o zelo občutljivih novih vprašanjih to je nepoznan teritorij in ta se tudi vse čas spreminja torej vemo kaj ni ne vemo pa kaj je in zato moramo opredeliti kategorije novih živil ampak to je tudi tvegano zato ker lahko zamejimo to področje, lahko to bo težje vključiti na seznam nove proizvode, torej brez ustreznih preverb. Ampak poleg teh tehničnih vprašanj, kot so opredelitev kategorij, prisotnost nanodelcev in tako dalje, se strinjam s tem, kar so kolegi povedali. Ne gre zgolj za vprašanje označevanja, gre za vprašanje tveganja in moramo natančno razumeti, kako lahko opredelimo vsebnost nanodelcev. To je ključno za opredelitev novih živil. Po našem mnenju tudi najmanjši del eh, nanodelcev mora biti opredeljen kot novo živilo moramo biti zelo kritični tudi glede razprave o e, temeljnih e, spremembah strukture živil, ki spremenijo e, vrednost teh živil in to je povezano tudi z nezaželjenimi elementi. Ali imamo seznam teh nezaželjenih sestavin? ali je namen teh eh, novih eh, živil, da eh, nimajo, ne vsebojo ničesar škodljivega, da so samo koristne, ali je njihov namen, da izboljšajo zdravje in dobrobit ljudi, to bi moral biti cilj. Torej, mi bi želeli uredbo, ki bi zagotovila da se moramo odločiti o tem, ali želimo, da stvari gredo naprej eh, tako, kot eh, gredo naprej zdaj, ali želimo eh, počistiti zakonodajo, tako, da bomo zagotovili, kar je najboljše za človeško zdravje. Torej, kar se nas tiče, po mojem mnenju, ne potrebujemo novih živil, ampak potrebujemo bolj ustrezno in učinkovito politiko na področju prehrane in moramo ljudi tudi ozaveščati v zvezi s tem. Hvala lepa, gospa Bolcen. Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Eh, Hvala, predsednik. Namen te direktive je, da bi zaščitili javno zdravje in da bi okrepili notranji trg in podpirali inovacije. Vsi ti cilji bodo doseženi, le če bomo jasno opredelili v obseg, če se bomo izognili podvajanju postopkov in če bomo sprejeli potrebne odločitve, ki se bodo na enak način izvajale v vseh državah članicah. Prakse doslej so pokazale, da je bilo kar nekaj težav, kaj te pri potrditvi novih živel ni bilo jasno, kakšna naj bo sploh dokumentacija. Recimo, ministrstvo bi prejelo nek zahtevek, potem bi to posredovalo agenciji za živela, tako da bi pridobilo tudi znanstvene izsledke, agencija pa nima pooblastil, da bi komunicirala z lagatelji. Če dokumentacija ni popolna, potem agencija pošle nadaljne zahtevke ministrstva in potem ministrstvo naprej vlagateljev. Ta postopek je zelo zapleten, kot vidimo, kar pomeni, da se postopki daljšajo. In glede na takšne izkušnje bi morali v teh aktih natančno predeliti, katere dokumente potrebujemo, če nekdo želi dobiti potrdilo novih živil. S tem bi se izognili podaljšanju postopkov in to bi seveda pomagalo vsem vlagateljem. In glede na načelo preglednosti bi bilo dobro, če bi imeli tudi dostopen seznam vseh vlog v Evropski komisiji. Potem bi zaščitili tudi tiste podatke, ki so potrebni po naslovu, torej iz člena 22. Potem bi imeli tudi potrdilo, ki bi veljalo celotni Evropski uniji, kar pomeni, da bi to pomenilo lažje postopke za vlagatelje. Potem pa bi bila tudi Evropska komisija manj obremenjena zaradi vseh teh upravnih postopkov. Hvala. Hvala lepa. Gospa Petikajnen. <clears throat> Hvala lepa. V veliki meri se lahko strinjam s pripombami, ki so bile že izražene v tej razpravi. Želela bi povdariti to, da je zelo pomembno, zato ker eh, ali bo ta zakonodaja pravilno uh, opredeljena ali pa ne bo potem, ko bo sprejeta zakonodaja na področju kloniranja, se ne bomo k tej zakonodaji več mogli vrniti. Zato bi vas vse pozvala k temu, da moramo biti zelo učinkoviti in močni tudi glede tega vprašanja. Tu eh, je pomembno načelo previdnosti. Eh, ni dovolj, da se nekaj vključi, na to pa se tega ne uporablja, zato ker eh, se izkaže, da je prišlo do napak. Ne, e, moramo zagotoviti, da so živila, ki so sprejeta, da so tudi varna. To pomeni, da morajo biti postopki ustrezni in testiranje ustrezno. Še nekaj bi želela omeniti, kar je bilo tudi del pogajanj e, o tem e, svežno, torej pred svetom in komisijo. Torej, izredno močen pritisk se izvaja eh, v smeri nesprejemanja zakonodaje na področju kloniranja. In tu gre resnično za postopke, ki so, se zelo hitro razvijajo. Če bomo sedaj čakali dve, tri leta, kloni že obstajajo. In zato je zelo pomembno, da imamo tudi klonir, da imamo kloniranje najprej zakonodajno urejeno, na to, da imamo tri generacije potomstva kloniranih živali in da se zagotovi sledljivost. Ne glede na to, kaj ljudje govorijo, to je izvedljivo, to sem preverila pri treh različnih mednarodnih eh, virih glede um, kodera, genetskega kodiranja, sledljivosti in tako dalje. Torej, to so te eh, ključni temelji, eh, predpogoji, torej zakonodaja mora biti sprejeta, kajti če se svet in uh, komisija ne bosta glede tega mogla strinjati, potem je bolje ne imeti zakonodajo, kot imeti slabo zakonodajo. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa so nekateri kolegi postavili vprašanja komisiji in prosil bi komisijo, da odgovori na ta vprašanja kolegov. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Ja, tudi nas eh, je presenetilo veliko število predlogov sprememb, torej vašega odbora in odbora za kmetijstvo. Želel bi odgovoriti na nekaj pripomp. Eh, najprej glede Eh, ponovne uvedbe kategorij. Torej v prvi različici eh, komisije nismo predlagali, da se ponovno uvedejo te kategorije, ki so obstajale v prejšnjem eh, besedilu, ampak razumemo, da to lahko pojasni razpravo in tudi stališča vlagateljev in mm, nimamo nič proti temu, da bi vključili kategoriz kategorizacijo teh novih elementov. Druga točka. Veliko med, med vami je to omenilo in sicer gre za kloniranje. Veste, da je komisija usporedno podala predlog, kajti razprava o kloniranju je zelo težka in v tem besedilu o novih živilih se nismo na to sklicevali, ampak eh, naše stališče je, da status quo za eh, živila, ki izhajajo iz eh, kloniranih živali, torej meso in mleko, da je to treba obdržati. In sicer razlog za to je, da medtem, ko čakamo na novo besedilo o kloniranju sveta in komisije. Torej, v tem času se mi strinjamo z amandmajem dvaindevetdeset ki je bil predlagan in sicer eh, ta predlog spremembe želi da se vrnemo na prejšnje stališče to pomeni da se ta živila ki izhajajo iz kloniranih živali obravnava kot eh, nova živila ki so podvržena eh, strokovni presoji in pa izdaji dovoljenja. vemo da obstaja definicija ki se nanaša na eh, besedilo torej 96 eh, iz leta 2011 in da smo z delegiranim aktom predlagali spremembo prejšnje definicije in ta delegiran akt eh, je prejšnji parlament zavrnil in sedaj smo uh, Eh, sedaj vam bomo v zelo kratkem eh, času tudi eh, predlagali novo besedilo v zvezi s tem delegiranim aktom, ki vključuje to, kar je parlament želel in sicer, da se ti uh, novi dodatki uh, k živilom, ki že dolgo obstajajo na uh, trgu in ki vključujejo v svojem postopku pridelave tudi nanodelce, da je to vključeno v eh, ta postopek identifikacije in označevanja. Česar pa ne bi želeli, uh, Eh, iz eh, razlogov pravne preglednosti, je, da bi imeli dve različne opredelitvi v dveh različnih besedilih, se pravi eno v besedilu o označevanju in drugo o besedilu o novih eh, živilih in tudi želeli bi enak postopek deleniranih aktov v obeh besedilih. Zelo nas namreč skrbi, da če bomo imeli dve besedili, dve različni možnosti sprememb, strokovnjaki, iz držav članic eh, in parlamenta, da bomo na koncu prišli do različnih eh, opredelitev. Želeli bi eno samo definicijo in to zlasti v besedilu o označevanju, ki pa tudi upošteva uh, vprašanje uh, varnosti živil, ocene varnosti živil, kot to velja tudi za uh, besedilo o novih živilih. Postavlja se tudi težava pragov, torej teh 50 odstotkov oziroma 10 odstotkov prisotnosti nanodelcev. Gospod Poč ima prav, danes je težko odkriti 10 odstotkov eh, nanodelcev v eni sestavini. To bo gotovo mogoče v prihodnosti, ampak danes je že 50 odstotkov težko identificirati ampak eh, uvedli smo določbo, ki pravi, da eh, s tehnološkim in znanstvenim napredkom se bo ta prak 50 odstotkov nižal na 40, 30, 20, 10 odstotkov. Eh, vsi, mislim, da si želimo vsaj v tej dvorani, torej parlament, svet, in komisija, da bi prišli do nizkega praga. Ampak danes to še ni mogoče in nemogoče je preverjati, naj si bo eh, tovarne, ki v Evropski uniji eh, te proizvode proizvajajo ali če so ti proizvodi uvoženi, je nemogoče za deset odstotkov to testirati. Torej, toliko o nanodelcih mi bi si prizadevali za koherentnost, tako po eni strani pri označevanju, torej pri obveščanju potrošnika, po drugi strani pa glede uh, varnosti novih živil. Torej ne samo za nova živila, temveč tudi za uh, stara živila, ki obstajajo že uh, od leta 1997 in opredelitev eh, ki je v besedilu označevanju je tista ki eh, bi jo želeli ohraniti ampak seveda se lahko glede tega tudi drugače izrazite. Še ena točka je bila tu omenjena in sicer um, sklicevanje na načelo previdnosti oziroma eh, načelo na okoljski učinek novih živil. Tu imamo celo vrsto zakonodajnih besedil, ki obstajajo na teh dveh eh, področjih, eh, naj bo torej na področju varstva okolja oziroma na področju uporabe načela previdnosti. Seveda eh, se ta besedila in ekstenco uporabljajo, ko gre za nova živila, za oceno novih živil ko bo EFSA preverjala varnost novih e, živil, če ne bo e, razpolagala z vsemi ustreznimi znanstvenimi e, podatki, na podlagi katerih se bo lahko odločila, da so živila varna, potem bo uporabila previdnostno načelo in tako imenovan General Food Law. Torej, če bo obstajal kakršenkoli dvom glede varnosti teh živil, potem bo to vodilo v prepoved v ne izdajo dovoljenja. Glede torej vprašanja preglednosti in varnosti živil. Predlog, ki ste ga podali, predvideva da se države članice vlagatelje lahko obvešča z eh, podrobnimi navodili o tem, kaj so nova živila. In glede tega se strinjamo. Glede tega predloga se strinjamo. Imeli bomo smernice, ki eh, bodo pripravljene v sodelovanju seveda z EFSO in te smernice bodo podjetjem in zlasti majhnim in srednje velikim podjetjem omogočile, da bodo eh, na prav način ta besedila tolmačile. Ampak res je, da eh, te smernice ne morejo spreminjati zakonodaje, lahko jo samo pojasnijo, ne morejo jo spreminjati. In ne nazadnje, veliko med vami je govorilo o tem problemu torej izvedbenih eh, oziroma delegiranih aktov. To je točka razhajanja med parlamentom in svetom. Delegirani akti oziroma izvedbeni akti, eh, njihov namen ni, da bi spreminjali osnovno zakonodajo v nobenem primeru pravniki komisije eh, to zelo skrbno nadzirajo in tudi vaši eh, pravniki prav gotovo in eh, z delegiranim aktom oziroma z izvedbenim aktom prav gotovo ni mogoče spreminjati osnovnih besedil. To, to se ne da in tega tudi ne delamo. Ampak mislim pa, da moramo imeti določeno prožnost zlasti na področju seznamov novih živil, ki so potrjena, tudi na področju prehoda iz prejšnjega besedila na novo besedilo, ki ga boste sprejeli. In tu bi potrebovali prožnost izvedbenih aktov za to, da bi se izognili paralizi sistema gospa Polsen je to povedala, moramo poenostaviti postopke. Zato, da lahko podjetjem omogočijo, da igrajo svojo ulogo na področju inovacije in da niso onemogočene z eh, pretežkimi upravnimi bremeni. To je tudi sporočilo našega novega predsednika gospoda Junkerja. Ta problem inovacij je zelo pomemben problem, zlasti na področju živil in prehrane. Tu obstajajo dvomi, eh, strahovi eh, glede prehrane. Tega ne najdemo na področju zdravil ali na industrijskem področju. Ampak eh, znanstvena ocena EFSE mislim, da nam omogoča, da se bomo izognili situacijam, kjer bi nezdrave proizvode eh, dajali na trg. Ampak eh, Potrebujemo pa tudi uh, hitre postopke, to si želijo tudi podjetja, zato da lahko uh, ta, eh, ti proizvodi čim prej pridejo na trg. Torej, predsedojoči, to smo želeli povedati in na koncu naj povem še to, da smo seveda pripravljeni delati s poročevalcem gospodom Nikolsonom in s poročevalci v Senci, zato da lahko torej vsi skupaj tudi s svetom pridemo do eh, besedila, do odličnega besedila na področju eh, novih živil, ki bo čim prej lahko sprejet. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa. In še na koncu, gospod Nikolson. Hvala lepa, predsedujoči, in zahvaljujem se vsem za vaše prispevke. Mislim, da je bila razprava izjemno eh, koristna, izjemno dobra in eh, če tudi se bodo prav gotovo pojavila še kakšna druga eh, vprašanja in pripombe in tudi ovire, ki jih bomo morali preseči, mislim, da bomo lahko to besedilo pripravili v prihodnih eh, nekaj tednih in se opravičujem naslednji poročevalki za zamudo. Okay, before... Dobro, preden eh, končamo s to razpravo, vas eh, moram spomniti na to, da bomo imeli na izjemni sej v Štrasburgu o tem glasovanju 24. novembra. Torej na temo novih živil. Sedaj pa lahko nadaljujem z uh, novim eh, z naslednjo točko dnevnega reda in sicer gre za konvencijo o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami in takoj dajem besedo gos oziroma komisiji najprej in na to in na to bomo prisluhnili poročevalki. Najlepša hvala. Hvala lepa gospe Ajuso za to poročilo in za to, da je predlagala soglasje Evropskega parlamenta eh, za pristop konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami leta 1973 je bila ta konvencija podpisana, takrat so lahko bile partnerice le države, države eh, in od takrat eh, se je situacija spremenila in sedaj eh, lahko postanejo članice tudi regionalne organizacije, kot recimo Evropska unija. Zahtevali smo predlog spremembe konvencije CITES, ki je eh, stopil eh, v veljavo novembra 2013 in eh, to je sedaj vodilo k predlogu, da bi Evropska unija pristopila k konvenciji CITES. CITES je konvencija, ki predstavlja oziroma povezuje trgovinske, okoljske in živalske vidike. In eh, pristop Evropske unije k tej konvenciji je več kot pravilen. Pristop eh, bo okrepil eh, prepoznavnost Evropske unije, hkrati pa bo okrepil tudi odgovornost Evropske unije. Evropska unija bo tako polno sodelovala v vseh organih konvencije in sedaj še k širšemu kontekstu ta pristop eh, naj bi se zgodil v zelo pomembnem trenutku za konvencijo, kajti eh, CITES eh, je sedaj v veliki, veliko večji meri udeležen pri nadzorom nad mednarodno trgovino z lesom in pa z živalskimi in rastlinskimi vrstami. Pred kratkim so sprejeli stroge ukrepe. Eh, glede trgovanja eh, z različnimi vrstami lesa. Eh, in tukaj gre za zelo resno politiko in pristop Evropske unije k tej konvenciji bi bil tudi prispevek k boju proti trgovini za prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj pa bo besedo dobila poročevalka gospa Pilara Juza. Hvala lepa, gospod predsedojoči, hvala lepa komisiji za ta pojasnila. Eh, to je komisija tako dobro opredelila, da ima malo za dodati. Torej res je, da je pomembno, da tu Evropska unija pristopi k CITESu. Edino težavo, ki jo tu vidimo, seveda se vsi strinjamo, ampak eh, sprašujemo se, kakšen bo status držav članic, ki, jih, ki ga sedaj imajo. Torej, eh, predlog komisije s tem amandmajem je utemeljena eh, torej, z dvema Eh, členoma torej sto dvaindevetdeset in dvesto sedem ki se navezuje na skupno trgovinsko politiko torej mislim da je to uh, ustrezen predlog kaj ti eh, Tu gre za resnično resne probleme, s katerimi so soočene ogrožene prosto živeče vrste in tu gre zlasti za eh, nezakonito trgovanje in zato je člen 207 ključnega pomena. Torej, poleg tega in ne glede na to, da je eh, svet želel, da se uporabi kot pravno osnovo samo okoljski člen, je naše mnenje in mnenje moje politične skupine to, da je potrebna dvojna pravna osnova, kot to predlaga komisija. Torej, tu bo šlo za glasovanje ja ali ne, ampak moj predlog je, da se sprejme ta dvojna osnova. Hvala lepa. Sedaj pa za skupino socialistov in demokratov, gospod Jano. Si, grazie, Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi jaz bom čisto kratka. Zahvaljujem se za delo, ki ga je opravila poročevalka. Hvala lepa tudi komisiji. Tudi mi se eh, seveda strinjamo z tem, da Evropska unija končno pristopi k tej konvenciji. Da, torej pristopu. Poleg tega pa se strinjamo tudi z stališčem odbora za pravne zadeve in sicer kar zadeva trgovinsko politiko in pa kar zadeva eh, pravno zaščito. Mislimo, da bo ta predlog zagotovo sprejet v parlamentu. Hvala. Kolega Demesmiker za IKR. E ja, hvala lepa, gospod predsednik. Tudi jaz bi se zahvalil komisiji in poročevalko v imenu našega odbora. Konvencija o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi vrstami je stara že več kot 40 let. Ampak sedaj je bolj potrebno kot kadarkoli prej zaščititi določene vrste. Evropska unija naj bi se sedaj pridružila temu sporazumu in do nedavnega smo bili le opazovalci. Mislim, da je pomembno, da na ta kontekst gledamo iz širšega ozadja. Evropska unija izvaja konvencijo CITES preko uredbe 338 skozi 97. Ni še dogovora med svetom in parlamentom glede tega izvedbenega akta in upamo, da bomo ponovno imeli razpravo o tem, da bo to kmalo steklo. Tako kot gospa Juso, tudi mi podpiramo pristop Evropske unije k konvenciji CITES pravna jasnost bo večja in tudi vloga Evropske unije bo bolj določena. Mislim, da to ni nič drugačnega od tega, če bi recimo Evropska unija pristopila k drugim sporozumom iz Kartagene, iz Nagoje in tako naprej. Tu imamo različno okoljska vprašanja. Treba je jasno opredeliti nacionalna stališča in evropska stališča. Tu ni nobenih sprememb v odnosi glede na te jurisdikcije. Tudi ne glede na pristop skupnosti. Poračevalka je to jasno obrazložila v obrazložitvenem obraz memorandumu. Ampak najbolj zgoče vprašanje pa je pravna podlaga. Pravna služba parlamenta spremlja predlog komisije podpiramo dvojno pravno podlago, po eni strani naj bi imeli trgovino, po drugi strani pa okolje. Takšno tolmačenje sporozuma lahko sprejmemo. Mislim, da bomo kljub tej razpravi lahko danes prijeli to poročilo. Hvala lepa. Sedaj pa za skupino Alde, gospod Kerbandi. Uh, ja, hvala predsednik. Tudi jaz bi se zahvalil poročevalki gospe Ajuso za upravljeno delo. Hvala tudi Evropske komisiji ker je sestavila ta predlog. Tu smo res potrebovali ta korak in to, da bi glede CITES govorili z enim glasom kot Evropska unija. Sam sem bil priča temu, ko sem bil prisoten na konferenci strank leta 2010. Videl sem, da so se države članice bolj pogajale med seboj, kot pa s preostalim delom sveta in zato nismo imeli nobenega vpliva na konvencijo CITES. In to je bilo zelo moteče videti. Skušali smo vključiti pomorske vrste na konferenci strank CITES-a leta 2010, ampak ni nam uspelo, ker Evropska unija ni govorila z enim glasom in niti ni bila osredotočena na to. Tako da ta korak res nujno potrebujemo, ampak tu vidim en pomislek. In sicer Gre za to, da bo Evropska komisija lahko glasovala v imenu vseh držav članic le takrat, ko bo evropski pravni red zaradi tega prizadet. Če ne, potem imamo 28 držav članic, ki bodo o tem glasovali ločno, ki bodo o tem govorili ločeno. No, ne moremo storiti veliko glede tega, ampak če bo komisar prisoten na konferenci strank in če bo imel zelo jasno stališče odnosa do držav članic, potem bomo lahko slišali ta en glas komisije in bo tako glasen, kot se le da, da bi se izognili razprašenosti evropskih glasov in pomankanju vpliva. Tako da pozivam komisijo in zlasti komisarja Velo, naj odigra to vlogo na zelo odločen način. Hvala. Hvala za FTT grazie presidente non, non è rimasto molto da, da aggiungere se non eh, che anche il gruppo Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi eh, skupina Evrope svobode in demokracije je za pristop Evropske unije k konvenciji Odbor iz Washingtona je eden izmed prvih odborov, eh, ki eh, se je zauzemal za zaščito in eh, to je tudi eden izmed najbolj uporabljenih sporazumov. 118 držav je uvedlo ta sporazum v svojo zakonodajo in med njimi so tudi države članice Evropske unije. Želimo si, eh, da bi eh, Evropska unija uveljavila tudi svoj glas eh, v okviru te konvencije in upam, da bo na ta način lahko bolje zaščitili svoje živalske in rastlinske vrste. Najlepša hvala. Hvala lepa. Mislim, da smo sedaj slišali to vprašanje za komisijo. Ne vem, komisija se želite odzvati ali ne. V redu. Hvala, mogoče zelo na kratko. Zahvalila bi se vsem, ki so se oglasili, ki so podprli pristop v nije konvenciji. Gospod Gavardi je omenjal ta nesrečni dogodek glede razprašenosti držav članic takrat na tisti konferenci. Šli smo skozi zelo intenziven proces priprav, zato da bi govorili enotno glede vseh vprašanj, seveda smo se seznanili s tem pozivom, da je komisar Vela na naslednjem sestanku in seveda bomo upoštevali to izraženo željo. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa mislim, da moram le spomniti na roke. V odboru Envi bomo glasovali 5. novembra popovdne, na plenarnem zasedanju pa decembra. V redu? Dobro, potem lahko tu zaključimo razpravo o tej točki in gremo lahko na naslednjo točko. Naslednja točka se nanaša na izmenjavo mnen z gospodom Francom Fischlerjem, predsednikom usmerjevalnega odbora EU za znanstveni program v okviru Expo 2015. Kot veste, je Expo 2015 univerzalna razstava. Potekala bo od 1. maja do 31. oktobra leta 2015 v Milanu. Tam bo več kot 160 udeležencev, ključno z Evropsko unijo in državami članicami. Pričakujemo zelo veliko deležnikov, ki se bodo udeležili. Mislim, da bomo imeli več kot 20 milijonov obiskovalcev tema pa je, kako nahraniti planet, energija za življenje in prav zato smo sem povabili predsednika usmerjevalnega odbora, zato da bi mu prisluhnili in bi slišali, kako bo obrazložil to pomembno temo. Upamo na uspešno udeležbo Evropske unije pri tej pomembni razstavi oziroma dogodku. Takoj bom predal besedo gospodu Fišlerju za uvod v to razpravo. Hvala lepa, predsedujoči. Dobro jutro vsem skupaj. Gospe in gospodje, poslanci. Čez natančno 177 dni bo odprt Expo 2015 v Milanu. Evropski uniji bo ponudil edinstveno priložnost zato da se lahko sredetočimo na enega izmed največjih svetovnih izzivov prihodnosti in sicer kako zagotoviti varno in trajnostno in vzdržno hrano za vse človeštvo dolgoročno. To govorim kot predsednik usmerjevalnega odbora in kot je predsednik že rekel, je usmerjevalni odbor začel delati marca skupaj s parlamentom. Imamo 11 strokovnjakov na visoki ravni iz celotne Evrope in onkraj meja. Delamo zato, da bi oblikovali smernice za rabo znanstvenih programov na Expo 2015. Naš cilj je prispevati k dediščini Expo 2015, tako da bi spodbujali politično razpravo in da bi razvili znanstvene programe glede varnosti živelja. 147 držav, zelo veliko mednarodnih organizacij, vključno z OZN-om, z agencijami OZN-om, vsi bodo sodelovali na tej univerzalni razstavi in v interesu Evropske unije je uporabiti to platformo za to, da bi oblikovali svojo vlogo, da bi bili ključni akteri v globalni razpravi o varnosti živil. Tema tega sejma je nahraniti planet, energija za življenje. To je na križišču različnih evropskih politik, od kmetijstva do razvoja, preko varnosti živil do okolja, preko industrije do raziskav in inovacij. Evropska unija mora izkoristiti to edinstveno priložnost in mora res dolgoročno prispevati k globalni razpravi o varnosti hrane in kozdržnosti. Zato bo res ključnega pomena, ne samo, da pokažemo, kakšna je odličnost sektorja živil v Evropski uniji v Milano, ampak da pokažemo tudi, da smo lahko vodilni na raziskovalnem področju, istočasno pa moramo plodno sodelovati s vsemi deležniki. Povabiti moramo mednarodno znanstveno skupnost, da je popolnoma vključena v ta dialog. Že na samem začetku sodelovanja z mladimi se je pokazalo, da potrebujemo raziskave in inovacije. To je v srčju reševanja pritiskov na globalni sistem. Kajti vse več je živil živa, živalskimi proteini, vse manj pa je naravnih virov in tega bo vedno manj v prihodnjih desetletjih. Potem moramo reševati tudi šibke točke, ki sedaj obstajajo kmetijski proizvodni. Ampak Zaradi podnebnih sprememb, pomankanja vode in zaradi rozije prsti se soočamo z velikimi šipkimi točkami. To otežuje ta proces, zato potrebujemo dobro znanje in inovacije Evropske unije. Tak način bi lahko sprostili naš potencial in lahko bi imeli večji donos, večjo odpornost in tudi večjo učinkovitost rabe zemljišč na vzdržen način. Zaradi vseh teh razlogov je vloga znanstvenega usmerjevalnega odbora ključnega pomena. Zagotoviti moramo, da bo Evropska unija delovala zelo proaktivno na Expo 2015. Tako da bodo šle ideje v tujino, da bi lahko prispevali k mednarodni razpravi. V zadnjem mesecu je usmerjevalni odbor oblikoval tudi dokument za razpravo. Oblikovali smo prihodnje prioritete na področju raziskav, razvoja inovacij v življenskem sektorju. Ta dokument naj bi opredelil tista področja, kjer lahko z evropskimi raziskavami prinesemo največjo dodano vrednost. To bo izhodišče za razpravo z deležniki in splošno javnostjo. Na samem sejmu Expo bomo poskrbeli za to, da bodo vsi vidiki globalne varnosti živili zajeti preko privlačnih dogodkov. No, veliko bo tudi prostora za razprave, za posvetovanje, za izmenjavo praktičnih izkušenj. Na tak način bomo lahko aktivno prispevali k učinkoviti dediščini EXPA 2015. Dovolite mi, da na kratko predstavim naša priporočila. Želimo reševati izzive globalne varnosti živelo. Zato so člani usmerjevalnega odbora predvideli potrebo potem, da moramo imeti novo znanje na naslednjih sedmih področjih. Najprej gre za izboljšanje javnega zdravja preko prehrambe. Vprašati se moramo, kako lahko jemo zdravo in na vzdržen način, potem moramo zmanjšati odpadke. Prehrambena veriga mora biti bolj učinkovita, tretje povečati moramo kakovost in varnost hrane, četrtič upravljati moramo živili na vedno bolj globaliziran način v tem globalnem sistemu, potem moramo povečati enakost v sistemu živil in urejati moramo tudi zemlišče v vseh ekoloških sistemih skladno s pravili za vzdržen razvoj. Na koncu povečati moramo kmetijski donos na vzdržen način, kar pomeni, da potrebujemo vzdržno intenzifikacijo. No, ta številna vprašanja so seveda meddisciplinska pokrivajo več sektorjev, zadevajo več kultur. Evropska unija ima zmogljivosti, da bi odigrala pomembno vlogo pri reševanju teh horizontalnih vprašanj preko sklejevanja raziskav. Pokazati moramo, da lahko to vodimo na mednarodni ravni. Raziskave, inovacije moramo povezati s praksami. Spodbuditi moramo tudi meddisciplinarne pristope. Mogoče pa to ne bo dovolj zato da bi rešili vprašanja, ki so povezane s težkim sistemom enačen. Razmisliti moramo tudi o učinku odločitev vsakega posameznika in na to, kako to vpliva na varno živel. Zato je ključnega pomena, da spodbujamo boljše razumevanje prehrambenega sistema, spoštovanja hrane preko izobraževanja, komuniciranja, tako da bodo vsi bolje razumeli, kakšni so globalni učinki posamičnih izbir, da bodo ljudje spremenili svoje navade, skladno s tem gospe in gospodje. Nahraniti moramo planet, ampak to je zelo obsežno in zapleteno področje, kot smo videli. Zato moramo vse preučiti, prejudicirati moramo prihodnje posledice. Mi kot Evropska unija bi morali maksimalno izkoristiti prihodnih šest mesecev, ki jih imamo za časa trajanja sejma Expo 2015, ko se bo cel svet osredotočil na nas, zato da bomo res znatno in vzdržno ter konkretno napredovali na področju mednarodnega stolovanja, da bi šli v smeri globalne varnosti hrane. Hvala za vašo pozornost. Hvala vam za vaš govor. Sedaj pa bomo začeli s vprašanji. Slišali bomo komentarje kolegov, začeli bomo s kolegico Pilar Ajuso. Prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa, gospod Fišler. Vesela sem, da vas zopet tu vidim med nami v parlamentu. Zelo me je veselilo slišati, da bo na tej. Um, Expo v Milanu eh, tudi eh, del eh, namenjen inovacijam in pa kmetijstvu. Torej, to je zame zelo prijetno slišati, kajti na tem področju imam dolgoletne izkušnje. Torej, želela bi videti dokument znanstvenega odbora teh eh, sedem točk eh, se sliši zelo dobro. Zanima pa me nekaj v zvezi z eh, varnostjo prehrane. Ali gre tu za pojem, kot ga tu razumemo v Evropi, gre za torej zdrava in varna živila? Ali to, kar se v tretjem svetu razume kot varna prehrana, ali je to za nas dovolj? zlasti v luči dejstva, da to, kar manjka v tretjem svetu, v državah v razvoju, je hrana. Torej, vse eh, to, eh, poleg same varnosti prehrane in tako dalje, zahteva tudi, da imamo vsi dovolj hrane, torej povsod na našem planetu. In uh, Želim vam veliko uspeha vam in odboru, ki mu predsedujete pri vaših projektih. Imam še eno vprašanje. Ali je predvideno financiranje teh projektov? Niste nam o tem nič povedali, morda nam lahko o tem več poveste. Torej, kdo bo to financiral, ali bo tu šlo za financiranje Evropske unije, ali eh, bo to financiral eh, kdo drug? Torej, to mene zelo zanima. Uh, Torej, zanima me tudi, eh, kako bodo vsi te projekte financirali, s katerimi sredstvi, kako. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa ponovno predajam besedo komisiji, no, nekdanjemu sodelovcu komisiji. Gospod Fišler, prosim za vaše odgovore. Ja, hvala za ta vprašanja. No, najprej bi omenil ta znanstveni dokument. Ja, je v napredni fazi, ampak to še ni zaključeno. Imeli bomo še en sestanek usmerjevalnega odbora na začetku decembra in na tem sestanku bi radi sprejeli ta dokument. Potem pa bomo takoj posredovali ta dokument tudi Evropskemu parlamentu. Ja, sveda. Potem vaše drugo vprašanje. Mogoče je prišlo do majhnih težav pri izražanju. V mojem domačem jeziku ni razlik, ki jih imamo v angliščini. Torej, varnost hrane, security in safety se razlikuje v mojem jeziku. To je omenjeno v dokumentu C3. Torej, če govorimo o varnosti, safety je to eno izmed načel, to je ena izmed prioritet. In tu bomo temu namenili posebne raziskave, tako da bodo lahko raziskovalci napredovali na tem področju, da bi videli, kako imeti varno hrano. Drugo vprašanje pa je povezano s tem, kako imeti dovolj hrane, zato da bo hrana varna. In seveda je to horizontalna tema. Tu gre za globalno varnost hrane, kajti tu imamo predelitev FAO, ki je na voljo, tam piše, kaj je to globalna varnost hrane. In tu imamo tudi potem ključno druge vidike hrane. Potem na koncu financiranje raziskav. Ja, Evropska unija je dala na voljo določena proračunska sredstva za Evropski paviljon v Milanu. Poleg tega je bila sprijeta odločitev, da bi v tem paviljonu morali imeti tudi program, ki bi tekel veliko bo organiziranih dogodkov v teh mesecih, ko bo potekal ta sejem v Milanu. Ampak potem pa bomo imeli tudi nadaljevanje. Ampak to je bilo skodiščno mnenje. Zakaj smo imeli sploh usmerjevalni odbor? Najprej je šlo za to, da se program ne sme končati takrat, ko bo zaprt sejem, konec oktobra, ampak moramo imeti nadaljevanje. In to nadaljevanje predvsem pomeni raziskave in raziskovalne programe. Financiranje teh raziskovalnih programov pa bo temeljilo na običajni finančni podlagi za evropske raziskovalne programe. In tu gre predvsem za obzorje 2020. Ja. Potem še nekaj, kar verjetno poznate, imamo tudi namenska sredstva v proračunu za obzorje 2020 za kmetijske raziskave. In to je potem odvisno od zainteresiranih za te raziskovalne projekte. kateri del proračuna bodo izkoristili. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa vprašanje z moje strani. Eh, Mednarodne agencije govorijo o potrebah po živilih, ki se bodo povečali za 70 odstotkov do leta 2050. Potrebujemo torej eh, večjo proizvodnjo. Še prav posebej pa moramo večjo produktivnost povečati z trajnostjo proizvodnje. Kot eh, je zapisano v smernicah, moramo zmanjšati tudi razkorak eh, v proizvodni živil med eh, razvitimi državami in pa državami v razvoju. V razvitih državah je veriga takšna, da težko predvidimo potrebe potrošnika, v državah v eh, razvoju eh, pa imajo več težav eh, z samo verigo proizvodnje, kajti živilska veriga ni učinkovito zasnovana in tako prihaja do izgub na različnih koncih. v parlamentu o tem eh, zagotovo eh, pogosto razpravljamo in temu smo posvetili veliko pozornosti tudi v prejšnjem eh, sklicu. Zagotovo se bomo s tem ukvarjali tudi v tem sklicu in to je tudi eden izmed elementov, ki bi lahko omogočil trajnostno kmetijsko proizvodnjo. Kaj vi menite o tem? In še drugo vprašanje. Odbor se bo soočil tudi z temo uporabe kmetijskih živil. Namreč določeni proizvodi so uh, ogroženi zaradi proizvodnje eh, obnovljivih verov energije. Torej, površine niso namenjene zgolj uh, pridelavi proizvodov za živila. In to je zagotovo element, ki ga bomo morali v prihodnosti tudi upoštevati. Ja, zdaj bom za abvekslung tudi moje lastne sprache benutzen. Äh, Sedaj bom tudi jaz govoril v svojem maternem jeziku. Gospod predsednik, naj, najprej povem, da naloga usmerjevalnega odbora ni, da zasnuje neko globalno kmetijsko politiko. ampak se ukvarja z raziskovalnimi programi. vendar pa eh, sem zagotovo pripravljen eh, o vseh teh temah razmisliti. Ta argument, da bomo potrebovali 70 odstotkov eh, več živil do leta 2050, To se nanaša tudi na izjave generalnega sekretarja Združenih narodov Bana Kimuna, ki je dejal, da bomo do leta 2050 30 eh, potrebovali za 50 odstotkov več živil in to je glavni izziv. Sedaj eh, prihaja do največjega porasta, kar zadeva število eh, prebivalcev, kar pomeni, da se bomo v naslednjih 20 letih soočili z tem velikim izzivom in to je potrebno upoštevati. Seveda pa je jasno tudi, da lahko le majhen delež teh živil eh, pridobimo zaradi večjih kmetijskih površin. V glavnem se moramo osredotočiti na večjo produktivnost. In tukaj se potem pojavi problem, ki je povezan z trajnostjo in eh, z interesi odbora za okolje, če lahko tako rečem. Namreč, če pogledamo v preteklost, potem lahko vidimo, da je bilo pred 20 leti mogoče podvojiti proizvodnjo, ampak na račun okolja v veliki meri. In dejanski izziv sedaj je, da okrepimo proizvodnjo živil, ne da bi pri tem dodatno okrepili okolje. Ja, ravno tukaj v Evropi, kjer imamo najvišjo produktivnost eh, na določenih področjih, eh, moramo poskrbeti za to, da bo eh, proizvodnja bolj prijazna okolju. Vaš drugi argument, govorili ste o zapravljanju, res je. 30 odstotkov eh, proizvedenih živil je enostavno zavrženih v državah, eh, ki so razvite države. V državah v razvoju eh, pa so nezadovoljivi postopki proizvodnje ali pa skladiščenja in zaradi tega živila enostavno splesnijo ali pa zagnijajo in eh, to predstavlja 30 odstotkov eh, živil oziroma proizvodnje in to je izjemno velik potencial. In še zadnja točka. Uporaba zemljišč za proizvodnjo živil in eh, za proizvodnjo energetskih virov. V Evropi eh, je povsem jasno, da gre tukaj za politično vprašanje. Živila seveda morajo imeti absolutno prednost, saj po mojem mnenju. Na področju eh, biogospodarstva, tukaj govorim o uporabi biomase na različnih področjih za proizvodnjo različnih kemikalij, eh, za proizvodnjo energije ali pa za proizvodnjo toplote z eh, izgorevanjem biomase, pa je potrebno upoštevati sledeče. Uporabo biomase je potrebno osredotočiti predvsem na odpadke. Poleg tega se moramo tukaj učiti iz področja gozdarstva. Na področju gozdarstva je situacija že dolgo takšna, da je način eh, uporabe eh, lesne biomase takšen, da biomaso najprej uporabijo na tistem področju, eh, ki je najbolj učinkovit, najbolj dobičkonosen. In to načelo bi se moralo uporabljati tudi druge. Da bi proizvajali zgolj eh, benzin ali pa dizel za pomočjo te biomase, to tudi ni pravi odgovor. Potrebno se je zauzeti za proizvodnjo eh, boljših proizvodov, ki imajo tudi večji izkoristek. Najlepša hvala. Hvala. Dobro, gospa Evi. Si, grazie. Ja, najlepša hvala. Jaz bi rada zastavila vprašanje. Ali je v znanstvenem programu vključeno tudi stališče glede te eh, kmetijstva eh, z ničnimi kilometri in kakšen je razmislek glede proizvodnje in potrošnje v povezave z tem. Gre za osredotočanje na določeno območje. Kakšno je vaše stališče glede tega? Also ich äh, habe nicht ganz. Ja, nisem povsem razumel vašega vprašanja, kam pravzaprav ciljate z temi nič kilometri, ampak predvidevam, da gre za to, kar danes imenujemo nahrbtnik CO2. To pomeni, da ni vseeno, eh, ali se živila prevažajo preko polovice zemeljske oble, preden pridejo do potrošnika. To je zagotovo tema, o kateri bo potrebno razpravljati. Čeprav je to spet politično vprašanje. Ampak eh, biti moramo seveda tudi previdni. Kajti, če pri tem upoštevamo, in tukaj naj vam dam primer eh, proizvodnje paradižnika. da se lahko paradišnik proizvaja zelo eh, blizu eh, Belgije, ampak da je pri tem potrebno vključiti luč in ogrevati tople grede. In, uh, Zato se je potrebno vprašati, kakšen je dejansko okoljski učinek. Najbrž je ta ukrep slabši, kot pa če eh, se ta paradižnik proizvaja v Afriki in se potem eh, izvaža v Belgijo in pa eh, recimo na nizozemsko. Torej, tukaj je vedno potrebno upoštevati celotno sliko, da ne bi prišli do napačnih zaključkov, seveda. Uh, Dobro, sedaj pa še eno vprašanje. Gospod Toje. Najlepša hvala, gospod predsednik in uh, dober dan, gospod komisar, uh, profesor Fischer. Predstavljam odbor za razvoj in sodelovanje. In uh, bili smo povabljeni na to sejo. In zato bom zastavila vprašanje, ki se nanaša bolj na dejavnosti, s katerimi se ukvarjamo mi. Želim vas vprašati, če bi bilo mogoče v okvir vašega dela vključiti tudi teme, ki se vežejo na cilje tisočletja. Med drugim gre tukaj za zmanjšanje lakote na svetu. Mislim, da se moramo na to osredotočiti in da je potrebno spostaviti koherenco z evropskimi politikami. Cili tisočletja in eh, cili, ki presegajo zgolj to tisočletje. Eh, poleg tega eh, parlament te eh, teme vključuje eh, tudi eh, v različne dokumente. Ukvarjamo se z vprašanjem uporabe zemljišč. In zemljišča so seveda pomembna tudi za proizvodnjo hrane in to je eden izmed ključnih elementov. Ali lahko poveste kaj več o tem? Well, first of all, uh... Ja, najprej kot veste, prvi cilj tisočletja pravi, da naj bi do leta 2015 število lačnih prepolovili. Ampak kot podatki kažejo zaenkrat, bo ta cilj dosežen. Ampak. Glede na razprave o ciljih potem, tu gre za cilje vzdržnosti, o tem poteka razprava sedaj v OZN-u, gre za to, da bi potem ti nadaljni cilji po tem datumu bili osredotočeni na izkoreninjanje revščine, da bi šli do skoraj da ničle. To je seveda nekaj, kar pomeni veliko izzivov. To smo zajeli tudi v našem programu, kajti to je temeljnega pomena za prihodnost človeštva. Potem druga. Vidik podnebnih sprememb je tudi eden izmed glavnih vidikov dela smerevalnega odbora. Jasno pa je tudi, da so posledice podnebnih sprememb drugačne, glede na različne območje na svetu. Tako da bomo morali nujno urediti te razlike, ki obstajajo med vremenskimi pogoji. In tu moram reči, da Evropska unija ni v najboljšem možnem položaju, kajti, kot veste, imamo po celotnem svetu imamo te podnebne pasove in veliko lažje je prenesti neko kmetijsko tehnologijo iz Brazilije v Evropo središče Afrike ali v jugovzhodno Azijo, kot pa iz severa na jug. Tako da moramo razmisliti o tem, tudi to moramo upoštevati v raziskovalnih programih. Ampak, ja, podnebne spremembe so v srču, to je eden izmed temeljnih vidikov, prav gotovo. Potem pa erozija zemlišč. Mislim, da je tu tudi ena izmed šipkih točk če si preberete zadnja poročila organov OZN, ki so odgovorni za to, tu vidimo, da je premalo podatkov o tem. Ampak zdi se, da gre pri krčanju zemljišč za kaj drugega. Ne zato, ker smo slišali v preteklosti, da bi imeli kmetijske izdelke na nekem zemljišču, recimo za Kitajsko. Ne gre za vlaganje v zemljišča. Kaj ti tu slišimo, da se bo vredno zemljišča povečala v prihodnosti in to je potem dobro za vlagatelje, je privlačno, vlagajo v takšna zemljišča. Ampak mislim, da vidimo tu izboljšavo, kot sem rekel. Vidimo boljše podatke, ki jih potrebujemo. In na koncu lahko po mojem mnenju to rešujemo, ampak zato moramo imeti mednarodno uredbo, kajti ne moramo tega reševati po posamičnih državah. Poleg tega pa bi bilo res primirno, če bi ulagali tudi v registracijo zemljišč. Kajti, takoj ko imamo dobro registracijo, zemljiške knjige, potem je tudi označevanje zemljišč bolj pregledno, mislim pa, da je prav preglednost eden izmed pomembnejših vidikov na tem področju. Dobro, verjetno bomo sedaj slišali še zadnje vprašanje. Si, una considerazione, una domanda. Ja. Vprašanje in pa pripomba, kar zadeva nično kilometrino, mislim, da je potrebno o tem razmišljati eh, tudi na mednarodni ravni. Seveda pa je pomembno razmisliti tudi o tem, kateri eh, proizvodi eh, lahko spadajo v to kategorijo. Tukaj gre za zaščito naših lokalnih proizvajalcev, ki tudi ščitijo uporabo kmetijskega zemljišča in eh, vemo, kako zelo je to pomembno. Poleg tega je potrebno upoštevati tudi eh, sezonsko eh, sadje, sezonsko zelenjavo in sezonske proizvodnje. Veliko smo govorili o kmetijstvu, o trajnosti kmetijstva. Zato. je zelo dobro, eh, če seveda zagovarjamo tradicionalno ribištvo, vendar pa po drugi strani moramo poskrbeti tudi za vidik trajnosti. Dobro, hvala lepa za to vprašanje. Ja. Najprej, glede regionalne proizvodnje hrane, lahko rečem, da bi se lahko veliko naučili, zlasti recimo na primeru Italije in vidim to regionalizirano hrano, regionalizirane sisteme proizvodnje hrame. Prihodni teden bomo o tem govorili v našem paviljonu v Italiji. In mislim, da bo tu Italija pokazala, kako je s tem. Ne samo, kako pomembno je, da imamo regionalizacijo proizvodnje živil, ampak kakšne prednosti to prinaša. In tudi, kakšen je odnos med zemljepisom in kakovostjo živel. V nedavnih letih se je Italija borila tudi za zaščito regionalnih izdelkov, zaščito porekla, zaščito označbe porekla in drugega. In mislim, da tu ne bo veliko novih potrebnih raziskav. To je treba kar storiti, to bi rekel. Mogoče bi lahko razmišljali o tem, kako bi lahko bolje podprli takšno proizvodnjo in takšne proizvodne sisteme. Glede ribištva pa ja, lahko vam zagotovim, da so pomorski sistemi z ribogojstvom tudi vključeni v delo usmerjevalnega odbora. Vsi vedo, kako občutljivi so ti morski sistemi, ampak nekaj pa je manj znano in sicer kakšne so posledice podnebnih sprememb pri teh morskih sistemih. In tu imamo lahko zelo velike posledice, ki jih sploh ne poznamo. Tako da bi na tem področju rekel, da je tu veliko potrebnih dodatnih raziskav, boljših raziskav, ki jih potrebujemo. Potrebujemo tudi boljše metodologije glede opazovanja razvoja naših ribiških staležev. Ah, ja. ja, gospod Birkins me je opomnil. Naj omenim še nekaj raziskave, ki potekajo, skupni raziskovalni center se ukvarja s tem in sicer gre za rabo genskih metod, zato da bi lahko opredelili poreklo hrane. Tako da potem lahko rečemo, če je oznaka živil pravilna in če to živilo res prihaja iz določenega območja, kot je to zapisano na oznaki. Na tak način lahko potem veliko boljše opredelimo živila, poreklo živil in lahko bolje opredelimo tiste, ki zlorabljajo označbo porekla. Ok. Dobro. Mislim, da ni nobenih dodatnih vprašanj kolego. Zato bi se kar zahvalili gospodu Fischerju za zelo korisno delo, za vse delo, ki ste ga opravili pri organizaciji naslednjega sejma Expo 2015. Dobro, hvala. Sedaj pa se bomo zamenjali. We invite here the sedaj pa vabimo sem regionalno direktorico, re, direktorico SZO za Evropo, da začnemo z naslednjo točko na dnevnem redu. Ringraziamo Zahvaljujemo se vam za to, da ste sprejeli našo povabilo. Direktorica Suzana Jakab, originalna direktorica Svetovne zdravstvene organizacije. Seveda bomo pričeli z obravnavo naslednjo točke na dnevnem redu. Gre za izmenjavo mnen. z organizacijo, svetovno zdravstveno organizacijo na uh, temo krize, ki je nastala zaradi ebole. Naj poudarim, da evropski državljani pozorno spremljajo situacijo v Zahodnji Afriki. Ne gre zgolj za številke, ki jih bo navedla zagotovo eh, direktorica, regionalna direktorica Svetovne zdravstvene organizacije. Evropski državljani so zaskrbljeni tudi zaradi posledic tega nevarnega virusa, eh, tudi eh, na zdravje evropskih državljanov. Svetovna zdravstvena organizacija je že večkrat poudarila, da moramo izolirati virus in ne držav, v katerih se ta virus pojavlja. Z velikim prizadevanjem vseh eh, bi lahko eh, zmanjšali obseg eh, tega virusa v Zahodnji Afriki in na ta način bi zmanjšali tudi tveganje, da se ta virus razširi na svetovno raven. V preteklih mesecih smo videli posamezne primere, zdravstvenega osebja, ki prostovoljno dela v Zahodnji Afriki. E, posamezne primere e, zdravstvenih dolovcev, torej, ki so e, pripovedovali nazaj in so bili okuženi z virusom ebole. seveda je vrnitev domov eh, v eh, primeru okužbe z virusom še odprta tema in najbrž bi lahko na tem področju storili še več. Najprej bom dal besedo eh, regionalni direktorici in jo prosil, da tudi predstavi svoje stališče glede tega, kaj bi Evropa morala in kaj Evropa lahko stori, zato da bi eh, zadušila to epidemijo v Zahodnji Afriki, da bi pomagala državam, ki se spopadajo z tem virusom. Poleg tega pa nas zanima tudi njeno stališče glede eh, možnosti prisotnosti tega virusa tudi na evropskem kontinentu. Kako preprečiti negativne učinke? Takoj vam dajem besedo za vaš prispevek. gospod predsednik, člani odbora, dame in gospodje. Naj se vam najprej zahvalim, da ste me povabili na eh, to sejo odbora za okolje. Prvič eh, sem pri vas, eh, odkar Evropski parlament deluje v novem formatu po evropskih volitvah naj vam zagotovim, eh, da je Svetovna zdravstvena organizacija vedno pripravljena sodelovati z vami, eh, če boste našo pomoč seveda potrebovali. No, naj se vrnem k vprašanju ebole. Naj povem, da se srečujemo z ogromnim izzivom, če se želimo z tem eh, soočiti v kratkoročnem pogledu in na učinkovit način. Čeprav je nekaj pozitivnih znakov, ki kažejo na pozitiven vpliv eh, ukrepov, ki so bili sprejeti recimo v Liberiji, moramo kljub temu biti zelo previdni. Izbruh eh, je še vedno v polnem razcvetu in eh, svetovna skupnost je bila nad tem izbruhom ponov, popolnoma presenečena. Naš sodelavec, ki je bil na terenu, meni, da je moč ta uh, izbruh še zmeraj zadušiti v naslednjih šestih do devetih mes, mesecih. Ebolo poznamo že od 70-ih let naprej in uh, izbruh te bolezni se je zmeraj pojavljal v majhnih uh, vaseh in regijah v Afriki. Uh, in običajno uh, tega izbruha ebole sploh nismo opazili. Glavna uh, eh, lasnost tokratnega izbruha pa je, da je do njega prišlo v uh, močno naseljenih področjih blizu mest. In zaradi tega je prišlo do uh, množične uh, prisotnosti tega uh, virusa in tudi do hitrega prenosa virusa. Vse tri države, eh, ki se srečujejo eh, z ebolo, eh, imajo velike težave tudi z revščino, z gospodarsko situacijo, zdravstveni sistem je zelo šibek in nimajo javnih storitev, ki bi jim omogočile uspešen odgovor na uh, ta izbruh. Vendar pa nimamo zgolj slabih novic, ampak uh, lahko povem tudi, da eh, smo v Senegalu in Nigeriji uspeli prekiniti prenos uh, virusa in 17. Eh, in 20. oktobra sta bili državi razglešeni za državi, kjer ebole ni. Kaj lahko storimo? Imamo eh, globalni mehanizem, nimamo cepiv in pa zdravil za ebolo in zaradi tega je potrebno sprejeti temeljne javne ukrepe. Potrebno je poskrbeti za zgodnjo eh, diagnozo, za skrb za okužene, za izolacijo okuženih, za nadzor stikov eh, z okuženimi, da bi preprečili prenos eh, virusa. In poleg tega moramo poskrbeti za ozaveščanje. Naslednja prosojnica. Prepričana sem, da vsi veste, da je 6. avgusta generalni direktor eh, Svetovne zdravstvene organizacije eh, razglasil eh, ebolo za svetovno epidemijo in to seveda zahteva usklajen odgovor za to, da bi preprečili nadaljno širitev ebole. Generalni direktor je tudi podprl priporočila odbora eh, za nujne zadeve, eh, kar zadeva začasne ukrepe za preprečitev širjanja bolezni. Naslednja prosojnica. Naj vas eh, hitro opomnim, spomnim na začasne ukrepe, ki veljajo za vse države. Na, naj najprej povem, da Svetovna zdravstvena organizacija ne predvideva splošne prepovedi eh, mednarodnega potovanja ali pa mednarodne trgovine. Države morajo biti pripravljene uh, ugotoviti uh, in pa ustrezno odgovoriti na možne primere ebole. Uh, priporočili smo preglede ob izhodu iz eh, držav, kjer eh, je ebola prisotna. Množična združevanja eh, ne morejo biti prepovedana in države bi morali zagotoviti evakuacijo svojih državljanov, ki so bili izpostavljeni eboli. Seveda pa je potrebno zagotoviti tudi ustrezne informacije. Vse skupaj eh, vse to so zelo zapletene odločitve in potrebno je eh, upoštevati eh, specifične primere. Svetovna zdravstvena organizacija pa bo zagotavljala smernice in pa podporo. Naslednja prosojnica. Zaradi eh, edinstvenosti tega izbruha je svet eh, Združenih narodov eh, sklenil organizirati misijo Združenih narodov za odgovor na krizo povezano z ebolo. Gre za boj proti eboli in Združeni narodi se ukvarjajo z vsemi drugimi vidiki, ki niso v pristojnosti svetovne zdravstvene organizacije, tukaj govorimo o varnostnih vidikih in podobno. Naj vas sedaj seznanim z mednarodnim odzivom eh, doslej. Mm, porobili smo mednarodne eh, zdravstvene eh, ukrepe, ki so vodili v mednaroden odziv. Zelo hvaležni smo za podporo, ki smo jo prejeli, še prav posebej za strani Evropske unije in držav članic. Organizirali smo načrt 90 dni eh, za eh, to, eh, da omejimo širitev ebole. Želimo izolirati vsaj 70 odstotkov posameznikov okuženih z ebolo in želimo varno pokopati vsaj 70 odstotkov preminulih zaradi virusa ebole. Poleg tega pa je potrebno sprejeti tudi obsežne javne ukrepe. Naprimer, potrebnih eh, bi bilo 750 uradnikov v Svetovni zdravstveni organizaciji za učinkovit odziv, ampak trenutno jih imamo le 155. 15 Eh, centrov eh, za zdravljenje ebole imamo in eh, to je manj kot ena tretjina določenega cilja. V Združenih narodih in v Svetovni zdravstveni organizaciji smo ocenili, da bomo potrebovali najmanj milijardo evrov za financiranje načrta za boj proti eboli. Trenutno smo zbrali približno polovico teh sredstev. Čeprav uh, nujno potrebujemo dodatna sredstva. 260 milijonov potrebuje Svetovna zdravstvena organizacija, zaradi tega je, so uh, potrebne nadaljne donacije. V prihodnem obdobju bomo potrebovali centre za zdravljanje ebole, potrebovali bomo postelje v teh centrih, potrebovali bomo zdravstvene ekipe in pa seveda prožno financiranje. Poleg zdravstvenih ukrepov eh, pa se moramo osredotočiti tudi na cepiva in pa zdravila. To je tipičen primer bolezni, eh, ki običajno prizadene najrevnejše države in najrevnejše ljudi. Eh, zaradi tega eh, tudi ni trgovinske uspodbude za razvoj cepiv. Sedaj smo pospešili postopke za razvoj cepiv zaradi pereče situacije v Zahodni Afriki. Če želimo biti v prihodnosti pripravljeni, Na nadaljne izbruhe ebole potrebujemo ustrezen mehanizem, ki bo omogočil dostop eh, do eh, cepiv in do zdravil za zapostavljene bolezni in eh, druge bolezni, ki prizadenajo predvsem revne prebivalce. Trenutno uh, se preizkušajo cepiva uh, in trenutno imamo dve uh, cepivi. Uh, Eh, ki eh, jih preizkušamo že na ljudeh eh, in sicer po pospešenem postopku, vendar v skladu z varnostnimi ukrepi Svetovne zdravstvene organizacije. Poleg tega pa je še pet cepiv, ki so predmet prve pravčitve. Razmišljamo tudi o drugih proizvodih. V odgovor na ebolo tukaj eh, govorimo o siru, serumu, ki bi ga pridobili eh, iz krvi, pa tudi o protivirusnih eh, zdravilih, eh, ki so se izkazala za uspešna eh, v preizkusih na živalih. Gospod predsednik, glede na vprašanje, ki ste zastavili, kakšno je tveganje za Evropo, naj se za trenutek ustavim pri tem in naj poudarim, da je tveganje za razširitev ebole na Evropo zelo nizko. Potniki, eh, ki potujejo v države, kjer je prisotna ebola, se ravno tako srečujejo z zelo nizkim tveganjem, če upoštevajo preventivne ukrepe. Okuženi posamezniki bi lahko pripotovali v Evropo iz eh, držav, ki se spopadajo z ebolo ampak eh, prenos tega virusa na družinske člane in eh, druge je zelo majhen, eh, če bomo seveda spoštovali preventivne ukrepe. Pri tem pa je seveda potrebno poskrbeti, da bodo ljudje imeli dovolj informacij, potrebno je vedeti, kaj ebola je, kako se zaščititi, kateri so preventivni ukrepi. dejansko tveganje za izbruh je zelo uh, nizko, ampak uh, seveda uh, je zaskrbljenost uh, v Evropi zelo uh, velika in zaradi tega je potrebno tudi evropske državljane dobro seznaniti uh, z ebolo in uh, tudi naši državljani se morajo počutiti kot aktivni udeleženci v tem postopku. Zakaj pravim, da je eh, tveganje zelo nizko? Zaradi tega, ker imamo v Evropi zelo dober sistem nadzora, kar pomeni, da eh, bi do izbruha ebole zelo težko prišlo v Evropi. Imamo tudi zelo dober zdravstveni sistem eh, in zelo dober sistem javnih storitev, ampak biti moramo skromni in uh, Še naprej si moramo prizadevati za ukrepitev našega zdravstvenega sistema, zapolniti moramo vse e, morebitne vrzeli. Nadaljevati moramo eh, z našim delom na področju zagostavljanja ustreznih kapacitet na, za odgovor na morebitno krizo. Eh, sedaj pa vstopne točke za potnike, ki prihajajo iz držav, kjer je prisotna ebola te predstavljajo dobro priložnost za učinkovito seznanjanje eh, posameznikov. Določene države članice so pred kratkim sprejele ukrepe za potnike, ki prihajajo iz eh, okuženih držav eh, in nadzorne točke obstajajo tudi v prizadetih državah samih te vstopne točke bi uh, morale še nadalje okrepiti uh, boj eh, proti prenosu bolezni. Naslednja prosovnica, prosim. Varnost zdravstvenega osebja je seveda ključnega pomena. Opravljajo namreč zelo častno delo, ki mora ostati kakovostno. Seveda so zdravstveni delavci najbolj izpostavljeni okužbi in zato morajo biti ustrezno opremljeni eh, in tudi ustrezno pripravljeni. Eh, če eh, so izpostavljeni eboli in če so z ebolo celo okuženi, morajo prijeti seveda ustrezno zdravljenje. In to nas vodi k vprašanju zdravstvene evakuacije in k vzpostavitvi zdravstvenih centrov v eh, državah, kamor se zdravstveni delavci vračajo. Rada bi se zahvalila vsem tistim državam članicam, evropskim državam članicam, ki so sprejele eh, nujno evakuacijo zdravstvenega osebja iz Zahodne Afrike to zelo cenimo in eh, te evakuacije bodo še vnaprej zelo pomembne, eh, če želimo zagotoviti eh, dovolj zdravstvenega osebja na terenu. Imamo zelo dober pristop in zelo dober sistem nujnih zdravstvenih evakuacij. Naj povdarim tudi, da je sodelovanje med Svetovno zdravstveno organizacijo in Evropsko komisijo m, mm, ključnega uh, pomena, Naš eh, regionalni urad zagotavlja tudi podporo državam članicam eh, in sicer eh, kar zadeva hemoragične mrzlice in seveda tudi ebolo. Upoštevati je potrebno tudi vse obstoječe zdravstvene uredbe, danes se spopadamo z ebolo, jutri se bomo morda ukvarjali z čim drugim. In Zato moramo uh, poskrbeti za to, da nadgradimo kapacitete na mednarodni ravni. In še moja zadnja prosojnica, naj zaključim z sledečim. Pred ebolo bomo varni, ko se bomo z tem izbruhom ustrezno soočili pri viru. Eh, zaradi tega moramo storiti vse, kar lahko, eh, da se uspešno borimo z virusom v okuženih državah. To je bitka, ki je ne smemo izgubiti. Gospod predsednik, člani odbora, upam, da boste še naprej pomagali eh, pri eh, mednarodnem odzivu v Zahodnji Afriki. Vašo pomoč izjemno cenimo. Najlepša hvala. Hvala lepa za vaš govor in za koristne informacije, ki ste nam jih posredovali. Dolg seznam poslancev imamo, ki so prosili za beseda, kar takoj bomo začeli za izjavo komisije. Gospod John Ryan je tukaj? Dobro, izvolite. Pet minut. Dobro jutro, gospod predsednik, dobro jutro, dragi kolegi. Evropska komisija želi pomagati eh, državam, ki jih je prizadela ebola in ki se spopadajo z to epidemijo. Podpiramo mednarodna prizadevanja Združenih narodov. Eh, in eh, skušimo zadušiti to epidemijo v najkrajšem možnem času. Hkrati pa mora Evropska komisija sodelovati tudi z eh, državami članicami Evropske unije, tako da bo tudi Evropska unija dobro pripravljena na spopad z ebolo. Suzana Jakab je ravno kar dejala, da je tveganje razširitve ebole na Evropsko unijo zelo nizko, ampak. Že samo ena okužba lahko izpostavi družinske člane in omaja zaupanje javnosti. Od pričetka epidemije je Evropska komisija, tesno sodelovala svetovno zdravstveno organizacijo z Evropskim centrom za preprečevanje bolezni in z državami članicami, in sicer v okviru odbora za zdravstveno varnost, ki je bil vzpostavljen uh, ob koncu lanskega leta zaradi uh, resne grožnje za javno zdravje. Ta odbor predstavlja dober okvir uh, za vzpostavitev pripravljenosti, za oceno tveganja, za upravljanje tveganja, za ozaveščanje državljanov in tako naprej odločitev jasno pravi, da se bodo države članice medsebojno posvetovale v okviru tega odbora in da bodo eh, podpirale ključne kapacitete, eh, ki bodo morale biti vzpostavljene v skladu z eh, mednarodnimi zdravstvenimi določili. 20 krat smo se posvetovali, odkar je prišlo do izbruha ebole in izdali smo priporočila za potnike. Eh, ta priporočila so bila objavljena v vseh evropskih jezikih eh, in eh, poleg tega smo določili tudi postopke na letališčih in postopke za zdravstvene delavce v primeru identifikacije virusa ebole na medletom. Poleg tega smo vzpostavili tudi sistem poročanja za potrjene primere gre za evropski sistem zgodnega obveščanja in preprečevanja. Centr za preprečevanje bolezni v Stokholmu je pripravil eh, analizo tveganja in pa eh, oceno eh, nujne zdravstvene evakuacije. Pripravljenost držav članic smo obravnavali na neuradnem srečanju ministrov za zdravje. 22. Eh, in 23. septembra v Milanu. In ta ocena pripravljenosti se trenutno posoda, posodoblja. Obveščeni smo bili, da ni zadostnih kapacitet za zdravljenje pacijentov okružen, okuženih z ebolo. Poleg tega eh, je bilo ugotovljeno tudi, da ni dovolj laboratorijev za testiranje eh, krvi okuženih z ebolo sedaj si prizadevamo, da bi zagotovili dovolj eh, zdravstvenih ustanov, postelj in pa laboratorijev, ki bi se lahko eh, spopadli z eh, tem virusom. Proučili bomo ukrepe za preprečitev sekundarnih primerov ebole med zdravstvenimi delavci, ki zdravijo pacijente okužene za ebolo. To je ena izmed pobud našega odbora. 13. novembra bomo organizirali ponovni eh, sestanek za tiste delavce, ki so posredno izpostavljeni eh, virusu ebole, govorim recimo o eh, letalskem osebju. Kar pa zadeva pregled ob izhodu iz države, Evropska unija bo izvedela, izvedla revizijo v eh, državah, eh, ki se spopadajo z ebolo v Zahodnji Afriki eh, in potem bomo skušali ugotoviti, kako lahko ta postopek še izboljšamo v skladu za priporočili Svetovne zdravstvene organizacije. Stiki z okuženimi državami so izjemno pomembni zato da eh, lahko ohranimo trgovino z eh, temi državami. Kar pa zadeva ozaveščanje, Evropska eh, komisija bo v sodelovanju z Centrom za preprečevanje bolezni kmalo objavila sporočilo glede preprečevanje, eh, preprečevanja virusa ebole in glede soočanja z tem virusom. Kar pa zadeva zdravstveno evakuacijo, ki je izjemno pomembna za zdravstvene delavce, Evropska komisija vzpostavila lasen sistem za zdravstveno evakuacijo delavcev iz okuženih območij v eh, Evropsko unijo. Prvi primer smo imeli prejšnji teden in še je šlo za pacijenta, ki je bil evakuiran v Francijo. Očitno ste me prekinili, naj samo zaključim. Poleg tega smo se pričeli ukvarjati z eh, skupnimi protiukrepi, torej z skupnimi naročili, ki se nanašajo na protiukrepe, recimo govorim o eh, skupni nabavi cepiv. Moj kolega bo govoril o cepivih in zdravilih in zato eh, tega sam ne bom eh, posebej obravnaval. Vendar pa sodelujemo z odborom eh, za um, varnost in uh, kmalo bomo imeli seznam vseh uh, možnih zdravstvenih postopkov. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Sprenger. Hvala lepa. Dobro jutro. Najprej bi rad eh, namenil nekaj misli vsem žrtvam in eh, družinam in sirotam, ki trpijo zaradi ebole. Žal mislim tudi, da število žrtev eh, ni ustrezno ocenjeno, da jih je precej več. Veliko medijskih eh, zgodb je bilo o eh, okuženih, eh, ki ne bi bili v Evropi, sedaj jih imamo 70, ampak za večino teh primerov velja, da so bili to lažni alarmi. Kaj ti zdravniki v Evropski uniji niso dovolj seznanjeni z ebolo testirane so vse osebe, ki prihajajo iz okuženih območij in ki imajo vročino. Bolnišnice v EU so doslej obravnavale devet eh, primerov ebole, osem jih je bilo repatriranih iz okuženih območij, en primer pa se je pojavil v Evropi. Moje glavno sporočilo temu odboru je, da se nevarnost okužbe v Evropi ne bo, eh, ne bo odpravljena, dokler se ne bomo spopadli s situacijo v Afriki. In zato bi želel spodbuditi komisijo in vse, eh, da naredimo vse, kar je v naši moči, da bolezen zamejimo torej ECDC eh, ponuja tehnično eh, podporo, kot je John Ryan že pojasnil. Sodelujemo tudi na odborih za zdravstveno varnost eh, in na priporočilo tega odbora tudi delujemo in to je tudi glavna prednostna naloga naše agencije in od avgusta meseca smo v uh, urgentnem modusu operandiju, imamo uh, eh, 40 ljudi, ki na tem uh, delajo 24 ur na dan. Torej, uh, poskušamo zagotoviti vse proizvode, usposabljanje in vse, kar je potrebno. Dal bom dva uh, primera, torej za večina uh, primerov ebole v Evropi velja, da so to pacijenti, ki so bili rapatrirani iz Afrike, ki so prišli v Evropo pod nadziranimi okoliščinami in to pomeni, da za nje velja, da ne obstaja nobeno tveganje, da bi koga okužili. Ampak v dejanskem življenju, v dejanskih bolnišnicah pa to ni tako preprosto. Težko je zagotoviti, eh, da bo eh, zaščitna oprema ustrezno uporabljena in pri oblačenju ali slačenju te opreme, teh oblek lahko pride tudi do okužb. ECDC je zato tudi pripravil zelo podrobno, podrobna navodila za uporabo osebne zaščitne opreme eh, za osebje in to so Donald in Duffin Guidelines, eh, ki so na voljo tudi na spletni strani. Torej, ECDC je eh, pripravil torej, te eh, vodiče za države članice, za ustrezne agencije in to v sodelovanju z Johnom Ryanom, z komisijo, z eh, vsemi pobudami za povezovanje zdravnikov v Evropi, ki eh, bodo soočeni z pacijenti okuženi z ebolo in tu si prizadevamo tudi za izmenjevanje izkušenj eh, pri zdravljenju teh ljudi in eh, tudi vse zdravstvene agencije sodelujejo pri teh eh, mrežah. Torej, včeraj sem bil v Afriki in eh, sestal sem se s kolegi v Nigeriji in jih vprašal, kako se lahko kako se lahko spopademo z ebolo in odgovor je bil, tu gre za vodenje, za zavezavo in to je bil njegov odgovor. Torej. Dobro, sedaj pa dajem besedo gospodu Vidu Raciju, direktor EME. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci, gospe in gospodje. Zelo sem vesel, da imam priložnost, da eh, spregovorim o dejavnostih EME, torej Evropske zdravstvene organizacije pri eh, odgovoru na to globalno eh, epidemijo te eh, viralne bolezni. Torej, ta izbruh je urgenca za javno zdravje in tudi zahteva izjemni odgovor. Razumem, da so vsi trije predhodni govorci to že ustrezno ponazorili. Kratkoročno se zanašamo za nadzor bolezni, se osredotočamo torej na preprečevanje okužbe in za osnovno nudenje eh, nege tem pacijentom. Ampak dolgoročno, če želimo izkoreniniti bolezen, potem se moramo. Uh, zanašati na zdravljenje in na cepiva. In glede na eh, strokovno znanje, na izkušnje, ki jih EMA eh, zbira že dolga leta in ki jih eh, Svetovna zdravstvena organizacija tudi podpira, bomo morali pripraviti cepiva in zdravljanja. Torej, naš glavni cilj je, da se zagotovi hitrejšo oceno in pa eh, izdajo dovoljenja za dajanje na trg teh zdravil in cepiv. Torej, zakaj gre? Augusta meseca smo že začeli zbirati eh, vse najboljše strokovnjake v Evropi in izven Evrope. Sestali smo se z vsemi eh, podjetji, ki delajo na eh, cepivih proti eboli in eh, spodbudili smo jih, da čim prej povedo, čim bodo imeli nova orodja, nova vprašanja, ki bodo omogočila, da bomo čim prej lahko prišli do eh, rezultatov, ki jih potrebujemo. Trenutno imamo eh, dva postopka, torej eh, hitri znanstveni posvetovalni postopek in moram povedati, da smo imeli prejšnji teden prvič ta znanstveni posvetovalni odbor in to je bilo tokrat eh, narejeno na izjemno hiter način. Torej, po drugi strani pa tudi eh, nimamo nobene časovnice torej za ulogo teh eh, prošen za izdajo dovolen, temveč to delamo vse čas in to bo omogočilo tudi najhitrejšo možno pridobitev cepiv. Pomembno bo tudi, da lahko zberemo najboljše uh, podatke, najboljša dokazila. Vemo, da smo v urgentni situaciji in pripravljeni smo resnično pospešiti postopke. To pomeni, da če bomo uspešni, bo to pomenilo, da bomo lahko tudi pripravljeni, če bi prišlo do tega, da bi se morali s to težavo soočati tudi v Evropi. Mi se zavedamo zelo velike odgovornosti eh, in kot regulativni organ eh, moramo sprejemati odločitve na podlagi dokazil, moramo odločiti, ali določeno cepivo ali zdravilo dejansko deluje, ali je varno seveda javno zdravje ne more v tem obdobju eh, preživeti neuspeha teh eh, cepiv. Torej, tu vidimo tudi korelacijo z izdelovalci teh eh, cepiv. Sedaj že pridobivamo prve podatke, jih že ocenjujemo in upam, da bomo lahko kmali, kmalo tudi že po hitrem postopku izdali dovoljenje za to, da bodo lahko ta cepiva čim prej eh, razvita in proizvedena. Torej, eh, vsi smo zelo zavezani temu, jaz in kolegi delamo z Evropsko komisijo, z Svetovno zdravstveno organizacijo, z ECDC-em in upam, da bomo kmalo lahko pridobili to, kar potrebujemo. Hvala lepa tudi vam sedaj, pa mislim, da lahko damo besedo kolegom. Začeli bomo z gospodom Lizejem. Ja, najlepša hvala. Hvala lepa vsem. Mislim, da so to bile zelo dobre predstavitve za nas vse. Vsi ste upozorili na to, da je to problem v Zahodnji Afriki in da zato uh, ne moremo zaiti v paniko, kar zahteva zahteva situacijo v Evropski uniji kot takšni. Kar zadeva situacijo v Zahodnji Afriki, pa gre seveda za človeško katastrofo in zaradi tega eh, moramo pomagati tem državam. In sicer ne zato, ker imamo eh, ali pa ker bi lahko imeli posamične primere v Evropski uniji, ampak ker želimo pomagati prebivalcem Zahodne Afrike in zaradi tega, ker si tudi v političnem pogledu ne moremo privoščiti, da bi te eh, Eh, ljudi prepustili same sebi. Ne moremo zgraditi zidu okoli Zahodne Afrike in preprečiti vsakršno izmenjavo, eh, dokler eh, ta problem ne bo izginil. To bi bil ciničen pristop in kakšen signal bi bil to za tiste, ki bodo to katastrofo preživeli. zaradi tega moramo ljudem pomagati, zato da jim bomo dali tudi upanje v prihodnost. Vprašanje zdravstvene evakuacije, o tem se veliko razpravlja. Zakaj uvažamo te delavce, te zdravstvene delavce v naše države? To je vprašanje, ki se pogosto pojavlja. Jaz to uh, podpiram. Kot zdravnik sem pred številnimi leti eh, delal na kriznem žarišču in eh, zagotovo si v takšni situaciji zastaviš vprašanje, kaj eh, se bo zgodilo eh, v primeru, da se sam okužiš. Eh, štiri, le, štiri ure sem moral potovati z majhnim letalom, če sem. Želel priti do bolnišnice, ki bi zagotavljala standarde primerljive z evropskimi. Uh, in zaradi tega moramo seveda zdravstvenim delovcem pomagati. Hvala lepa Marku Springerju, ki je dejal, da se je le en, ena oseba iz Evropske unije okužila. Kljub temu pa imam vprašanje za naše izvedence, ali so vse države članice dobro pripravljene v Španiji. Eh, so se s tem problemom soočili, eh, medicinska sestra se je okužila z virusom. Ali lahko sedaj predvidevamo, da je situacija rešena v vseh državah članicah ali bomo ta problem res omejili v primeru, eh, če bo prišlo do zdravstvenih evakuacij. In še vprašanje najbrž Suzani Jakob. Veliko smo slišali o možnih terapijah po mojem mnenju eh, je to osredotočanje na napačen vidik. Januarja bomo začeli z za kliničnimi preizkusi, to pa ne pomeni, da bomo imeli cepivo na voljo. Eh, takrat ga bomo šele pričeli preizkušati, ali eh, to cepivo sploh deluje, koliko cepiv pa lahko, koliko dost cepiva pa lahko sploh pričakujemo v prihodnih letih in kdo bo prejel to cepivo. S tem problema zagotovo ne bomo rešili. Eh, problem bomo rešili eh, šele, če bomo poskrbili za ustrezno ozaveščanje, če bomo uvedli ustrezne preventivne ukrepe, če bomo ukrepili naš eh, zdravstveni sistem. In če bomo leta 2016 potem imeli na voljo velike doze cepiva, bo vsekakor že prepazno. Nekoliko sem torej skeptičen glede osredotočenja na to vprašanje. Uh, cepljenja in pa vprašanje zdravljenja. Hvala lepa. Ja. Matijas Grote, tudi jaz se zahvaljujem za to razpravo. Mislim, da je prav, da o tem razpravljamo. Veliko je takih, ki povzročajo eh, paniko. Vem, eh, da to velja tudi za moje volilno okrožje regionalni politiki delajo paniko, eh, ko se zdravstveni delavec eh, vrne nazaj eh, na svoj dom in potem govorijo o tem, da se je med nas prikradel virus ebole. Mislim, da se moramo proti temu boriti. Videli smo, kdaj je virus izbruhnil, kdaj smo se odzvali. In uh, ljudem moramo pomagati in zato najlepša hvala vsem tistim, uh, ki so pripravljeni pomagati v Zahodni Afriki. In seveda jim zato moramo zagotoviti ustrezno varnost, preprečiti moramo njihovo stigmatizacijo eh, v Evropski uniji. Mogoče bi lahko slišal odgovor gospoda Šprengarja, eh, komisije ali pa Svetovne zdravstvene organizacije glede tega, kako izboljšati ozaveščanje ko bomo enkrat obvladali eh, ta izbruh, pa bomo morali razmisliti tudi o tem, kaj bi lahko storili bolje. Eh, kolikor razumem, je manjkalo povsem preprostih stvari, eh, kot so bile rokavice ali pa odeje. Torej, potrebno je zagotoviti boljšo logistiko. Torej, razmisliti bomo morali o tem, kako se na to odzvati. Kar pa zadeva nego. Samo ena oseba se je okužila v Evropski uniji. Vendar pa vem, eh, da potrebujejo zdravstvene ustanove veliko več informacij. Kako lahko zagotovimo eh, te informacije, da ne bi zapravili toliko časa? skoraj eno leto je minilo eh, od izbruha eh, ebole in toliko eh, časa smo si vzeli in vidimo, da informacij ni dovolj in proti temu se moramo boriti. Zahvaljujem se vsem tistim, ki sodelujejo oziroma ki pomagajo v Zahodni Afriki. To je seveda tragedija, ki eh, so jo zasenčili drugi konflikti po svetu. Eh, pogosto je bila utone v pozabo in zato najlepša hvala, da ste danes prišli k nam in da o tem razpravljamo. Hvala lepa, gospod Gelbrande. Hvala lepa, gospod predsedojoči in hvala lepa, gospe Jakab in ostalim govorcem, ki so spregovorili upam, da to ne predstavlja pristopa Evropske unije, to, da imamo toliko različnih ljudi, ki so odgovorni za različne dele problema in ki o tem govorijo. Želel bi se osredotočiti na zadnjo prosojnico gospe Jakab, se pravi, da eh, resnična bitka se ne bo odvijala v Evropi. To je povsem jasno. Vsi izvedenci nam pravijo, da zelo eh, dobre zdravstvene službe v Evropski uniji zagotavljajo, da se je proti eboli relativno lahko boriti v Evropi. Torej, eh, prava bitka se bo, kot rečeno, odvijala v Zahodni Afriki. In moje vprašanje, gospe Jakab, in želel bi, da v svojem odgovoru ne bo preveč diplomatična, je naslednji. Uh, ali ste zadovoljni s tem, kako Evropska unija kot celota se odziva na to krizo, zlasti v odnosu do Zahodne Afrike. Vem, da so uh, francozi dejavni v Gvineji, kajti tam govorijo francosko, britanci v seriji Lione, kajti tam govorijo angliško. Obstajajo te zgodovinske uh, vezi, naprimer. Uh, eh, tudi v Liberiji obstajajo vezi s Švedsko, Dansko in tako dalje. Ampak zdi se mi, da ni prave koordinacije. Upam, da države članice pomagajo, da dajajo pomoč tem državam Zahodne Afrike, ampak občutek pa imam, da potrebujemo veliko bolj evropski pristop. Teoretično imamo sisteme, ki so temu namenjeni, imamo krizno platformo, ki bi jo bilo mogoče uporabiti za to, ampak ki še ni bila uporabljena. Če si pogledam zelo šibke izjave tako sveta za zunanje zadeve kot Evropskega sveta prejšnji teden, moram reči, da nisem pa vsem prepričan, da države članice, ki res želijo veliko močnejšo uh, Eh, evropsko koordinacijo tu lahko prevladajo. Torej, moje vprašanje je, nimamo koordiniranega evropskega pristopa v odgovor na krizo v Zahodnji Afriki, ali to škodi učinkovitosti pristopa mednarodne skupnosti. In to ima tudi negativen učinek na uh, pristop eh, Svetovne zdravstvene organizacije. Hvala lepa. Gospa Fidekut, torej hvala lepa, gospa Jakob, eh, zelo dobro vas poznamo v tej hiši, dobrodošli. Zdi se mi, da nismo dovolj govorili o Svetovni zdravstveni organizaciji, kajti eh, Izdano je bilo notranje poročilo, eh, ki kaže na to, da je trajalo šest mesecev, preden ste se odzvali, kajti prvi primer eh, se je pojavil decembra 2013, torej ta eh, otrok in tako dalje. To. Na to 4. marca ste ugotovili, da obstaja sanitarna urgentna situacija in šele avgusta meseca ste se na to odzvali. To pomeni, da ste bili tudi vi delno odgovorni za to, da ni bilo ustreznega mednarodnega alarma ob tej situaciji. Uh, tudi preseneča me, da niste eh, govorili o zdravnikih brez meja, ki so opravili izjemno pomembno delo v teh državah in nihče jih ne omenja, nihče ne omenja teh eh, organizacij, nevladnih organizacij, ki so bile med prvimi, ki so bile na terenu, ki so eh, se prve odzvale kajti ni bila mednarodna skupnost tista ki ste jo odzvala. dobro sedaj pa preidimo na cepiva in eh, zdravila v eh, članku iz leta dva tisoč dvanajst je zapisano eh, znanstveniki pravijo da nihče se ne zanima za ebolo čeprav je bilo dva tisoč mrtvih v tistem letu in tudi ne izvajamo nobenih študij zato ker ni trga za to. Prav tako v Evropi smo imeli pobudo eh, za eh, inovativne zdravila. Sama sem bila poročevalka v senci in eh, zapisala sem, moramo podpirati vse, vsa zdravila na področju teh novih bolezni, ebole, romene mrzlice in tako dalje. 24 milijonov je namenjenih raziskavam laboratorijem farmacevtskim laboratorijem zato da se zanimajo prav za te bolezni torej to je neverjetno torej to pomeni da v uh, primeru uh, teh eh, agencij in organizacij, ki se ukvarjajo, torej Evropska agencija za zdravila, Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni itede Tu je treba vključiti tudi nevladne organizacije. In glede tega bi želela postaviti vprašanje tako zastopnici Svetovne zdravstvene organizacije kot drugim. Torej, kje bomo izvajali te klinične preizkuse ali bomo to delali v Sierra Leone? ali v Liberiji ali v Gvineji in kakšni, kakšna bodo etična načela. Moramo zagotoviti, da bodo ta cepiva eh, zdrava, kajti cepili bomo otroke, cepili bomo nosečnice, zato moramo zagotoviti, da so izpolnjeni vsi pogoji za to, da lahko eh, te eh, ljudi ustrezno zdravimo. Sedaj, kar se tiče urgentnosti. Sama imam Eh, člane družine, ki delujejo v okviru eh, zdravnikov brez meja in lahko vam povem, da je vaš diskurs tu preoptimističen dejstva na terenu so zelo drugačna. Meni pravijo, da imamo 10 do 15 tisoč okuženih eh, ljudi in da imamo samo 400 eh, eh, postelj v bolnišnici. Po noči spraznemo bolnišnice od vse mrtve pač odstranimo in do zjutraj so vse postelje zopet eh, polne. Torej tu vsi govorite o tem, da je v Evropi tveganje nizko in tako dalje. Če bomo imeli v Franciji 10 ali 20 primerov, potem bo to uh, povzročilo situacijo, ki, ki jo bo pred, predvsej teže eh, upravljati kot sedaj. V Združenih državah je predsednik Obama takoj uh, odgovoril in 3000 eh, eh, vojakov je bilo pač eh, ustrezno angažiranih za to. Tu pa sploh nimamo ljudi, ki bi bili ustrezno uh, ki bi bili ustrezno um, usposobljeni in jaz pričakujem od vas, da boste imeli eh, nek diskurs, ki bo veliko eh, močnejši. Sedaj pravite, ja, v Nigeriji je eh, bolezen za jezen, ampak pogledajte si situacijo v Burkini Faso, pogledajte si situacijo drugot kaj bo uh, naredila svetovna zdravstvena organizacija, kaj bo naredila komisija. Torej, ja, zagotovili boste humanitarno pomoč, zagotovili boste uh, zdravstveno osebje, ampak v teh državah smo praktično v vojni situaciji in vaš diskurs me resnično moti, kajti ne zavedate se, kako resna je situacija. In ljudje, ki delajo v teh uh, organizacijah, uh, se resnično zavedajo, kako ključna je reakcija in ti so resnično traumatizirani. Hvala lepa, gospod Juristi Bounce. In vas lahko prosim, da eh, ste čim krajši, kajti vsi bi se želeli oglasiti, seveda. Buenos dias. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Eh, torej, ponovil bom eh, besede predhodne govornice, kajti tudi sam sem bil eh, v stiku z zdravniki brez meja, ki delajo na terenu in eh, epidemija ni pod nikakršnim eh, nadzorom na terenu. Tu seveda govorite o tem, da bomo imeli cepiva do leta 2015, ampak mene to sploh ne prepriča, če si prisluhnemo izjavam iz eh, prejšnjega eh, tedna, potem vemo, da bo itak do vseh reakcij prišlo veliko prepozno in da se Evropska unija ne bo ustrezno odvala in da te zamude, ki že obstajajo, že imajo posledice v Afriki in tudi neizpolnjene obveznosti, neizpolnjene obljube. Eh, in neustrezni sistemi. Eh, tu v Afriki obstajajo mm, že itak zelo visoka smrtnost, že posredna smrtnost zaradi situacije, ki vlada tam, zaradi neustreznih zdravstvenih sistemov. Eh, tam že itak ni zdravniške pomoči v primeru malarije ali diareje ali teh bolezni. Že zaradi tega je smrtnost zelo visoka pa tudi lakota, naprimer. E, mislim tudi, da smo tu veliko preveč e, sami sabo zadovoljni, tu zato, ker smo namenili temu nekaj milijonov evrov in zato, ker smo regijo dali na prednostno mesto pri človekoljubni pomoči, ker smo imenovali nekaj strokovnjakov, da smo že vse naredili. Ne. Um, in evropska javnost eh, je tudi zaskrbljena zaradi možnih okužb eh, v Evropi. In zanimivo se mi zdi tudi to, kako je gospod John Ryan eh, veliko več govoril o dejavnostih v Evropi kot o dejavnostih v Afriki. Kajti v Afriki moramo biti učinkoviti in mislim, da tako OZN kot Evropska unija sta se odzvala pred prepozno, neustrezno, niso prepoznali tudi rezultatov dela, naprimer eh, zdravnikov brez meja na terenu. Hvala lepa, sedaj pa kolega Pedičini. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa vsem eh, gostom, ki so naredili uvod v eh, to razpravo regionalna direktorica Jakab je dejala, da je pet eh, cepiv v eh, preizkusni fazi in da eh, bodo ta cepiva obravnavana v skladu z pospešenim postopkom. Glakso, farmacevtska družba, ki naj bi razvila to cepivo v čim krajšem času, je pred nekaj meseci dejala, da naj bi januarja 2015 imeli na voljo več kot 10 tisoč dos tega cepiva, zahvaljujoč eh, tudi eh, avtorizaciji eh, ameriške organizacije za varstvo zdravil. Ampak Pred nekaj dnevi je vodja raziskav pri farmacevtski družbi Glaxo dejal, eh, da se je bilo potrebno vrniti na običajen protokol, potrebni so dodatni preizkusi v prvi fazi, eh, v drugi fazi, ko gre za učinkovito zdravil, torej mm, to nikakor ni eh, pospešen postopek. Kaj se je torej zgodilo in ali eh, so ta uh, eh, pomirjujoča sporočila, ki ste jih danes podali, tudi resnična. Eh, januarja 2015 naj bi imeli na voljo cepivo, je dejal vodja raziskav pri farmacevtski družbi Glaxo, sedaj je dejal, da bo potrebnega več časa. Cepivo torej ni ustrezen odgovor na epidemijo, ki je trenutno v razcvetu zakaj smo se iz pospošenega postopka vrnili na standardni postopek in kakšen je postopek v drugih eh, farmacevtskih družbah in kaj sploh pomeni proizvodnja cepiv v eh, tej situaciji. Šeljer Pirik. Gospa Šeljer Pirik. Hvala lepa, gospod predsedujoči. O tem smo že kar nekaj časa razpravljali in eh, veseli me, da ste si vi prizadevali za to, da bo ta točka vključena v dnevni red. In veseli me tudi, da vidim, koliko kolegov je tu prisotnih. Imam vprašanje za ECDC glede virusa ebole. Torej, v Evropi ga še ni, ampak lahko pa v Evropo pride. Moje vprašanje je, kako se bomo na to odzvali. Veliko smo že govorili o tem, ampak mislim, da je zajezitev preveli, preveč preprosta rešitev. Torej, eh, gospa Jakab, če prav razumem, ste vi odgovorni za SDO v eh, Evropi. Kakšni so vaši stiki z Afriko? Ali imate eh, stike z Afriko? Rekli ste, da je v Nigeriji situacija zajezena. Ali tam obstaja boljša koordinacija? Uh, O tem dosjeju govorimo eh, že zelo naširoko, torej pro, poleg 500 milijonov evrov pa je humanitarna pomoč ključnega eh, pomena, kako lahko pomagamo ljudem na terenu, ali bi morali imeti, predvideti nek eh, projekt komisije za osirotele otroke, kako lahko pomagamo. Vsaka država bi se tu želela izpostaviti, Belgija, Nizozemska in tako dalje, ampak morali bi delovati skupaj, če želimo biti uspešni. Hvala lepa. Sedaj pa podpredsednik Panjo. Hvala lepa, spoštovani kolegi. Hvala lepa tudi gospe Jakab eh, za uh, njeno predstavitev in tudi za to, kar dela kot direktorica Svetovne zdravstvene organizacije za um, Evropo. Vemo, da je bila med leti 2005 in 2010 uh, eh, tudi direktorica ECDC-a in da je uh, zelo uh, veliko naredila in da je tudi z nami vzpostavila stik in da je uh, pristopila prispevala k temu, da smo zelo veliko naredili na mednarodni ravni. Torej dve točki. Eh, sodeloval sem pri eh, odločitvi v začetku leta 2014 glede eh, hudih grožen za zdravlje in tu pozdravljam intervencijo gospoda Rajena iz generalnega direktorata za zdravstvo kajti to je trajalo dve leti. Vemo, da smo imeli v Evropi, v državah članicah leta 2009 eh, zelo veliko zmedo, ko je šlo za boj proti epidemiji um, HF1 in prišlo je do. Uh, tudi velikih eh, razlik med posameznimi državami. In tu bi uh, bi uh, želel tudi povedati, da je bil en izmed rezultatov odziva na to epidemijo, da je eh, parlament eh, sprejel pobudo skupaj s komisijo in proti državam članicam, da je bila ta odločitev lahko sprejeta in izvedena. Sedaj pa imamo sanitarni odbor, ki se redno uh, srečuje v uh, Luksemburgu. In to od eh, takrat, ko se je izkazalo, da virus ebole predstavlja resnično resno grožnjo. Torej, tu smo v našem odboru imeli um, razpravo o tem. Sedaj imamo že več kot 3000 eh, žrtev te bolezni in več kot 10 tisoč okuženih. Torej, gospa predsednica in tudi direktori so se izrazili o tem, kako se boriti proti eh, tej eh, bolezni. Torej, glede na to, kaj smo opravili v prejšnjem sklicu, da smo dosegli, da je bil ta sklep sprejet. Torej, eh, plot tega dela med parlamentom in eh, komisijo proti državam članicam, to ni bilo lahko, kajti države članice niso želele, da bi prišlo do te odločitve. Ampak eh, Ker smo delovali skupaj z komisijo, smo lahko to odločitev sprejeti, smo lahko prevladali. To se sedaj ne nanaša samo na Johna Ryana ali na nas poslance, ampak eh, v teh zadnjih eh, mesecih in tednih je prišlo do odločitev v državah članicah in nikjer se nihče ne sklicuje na dejavnost na ravni Evrope. Torej, ne gre za to, da so odločitve sprejete in da uh, se izvajajo. Ne gre za odločitve, ki smo jih mi sprejeli in ki omogočajo, da se odločitve sprejemajo na, evropski, na ravni Evropske unije in da se zaščiti 500 milijonov evropskih državljanov pred uh, tem boleznim pred to boleznjo in pred tem virusom ebolo. Mislim, da je to pomembno vprašanje, pomembna razprava in treba je tudi spomniti na to, kako pomembno je, da imamo Evropo, ki, kateri toliko ljudi eh, sedaj oporeka. Eh, to je resnično tema, ki, eh, je, ki gre v tej smeri. Treba je zaščititi evropske državljane in eh, nekateri med eh, vami ste tudi omenili politični vidik. Eh, še vedno imamo države članice, tudi evropske države, ki niso naredile, kar je potrebno na finančni ravni, zato da bi lahko zagotovile bolj uspešno in učinkovito uh, Eh, evropsko dejavnost na terenu v Zahodnji Afriki, kajti kot je povedala gospa eh, direktorica, eh, vemo, da če želimo narediti vse, kar je potrebno v centrih za zdravljenje in tako dalje, da potrebujemo eno milijardo evrov in da trenutno imamo samo polovico teh sredstev. Torej, to, kar povemo kot poslanci. Evropskega parlamenta, vi predstavljate države članice, Torej, eh, naredite to, eh, zagotovite, da bodo eh, te, ti ukrepi lahko financirani na terenu, zato da bomo lahko še naprej delali, kajti sicer bomo lahko še naprej zaskrbljeni tudi tu na evropskem kontinentu. Gospod Ornano. Hvala, gospod predsednik. Gospa direktorica, predlagani načrt ki je bil posredovan parlamentu, se mi zdi necelovit. Tu ni konkretnih in praktičnih ukrepov boja proti virusu. Zato bi rada vedela, če se Svetovna zdravstvena organizacija zadeva teh glavnih vidikov, ko gre za obvladovanje takšnega zla, ne samo pri pretoku, ampak tudi na mejah, zato da bi zaščitili Evropo pred virusom ebole. Hvala. Hvala lepa. Hvala, gospod predsednik. Na začetku bi rada rekla, da je vsebina poročila direktorice SZO zelo dobra. Dobro je, da mednarodna skupnost končno ocenjuje razsežnost tega pojava in to je bilo tudi razglašeno kot mednarodna epidemija. 21. oktobra se je svet odločil, da bo treba sprejeti pobude za to, da bi uskladili mednarodne napore. Predstavnica OZN je to omenila, da bi izvajali globalni načrt za boj proti temu virusu. Vse to je zelo pomembno, ampak še nekaj vidim tu, še vedno vidim bojazen. Ali so to sprožili prvi primeri ebole v Evropi, zlasti v Španiji, v moji državi? Kljub dosežem napredku, ali menite, da da je ta trud Evropske unije dovolj? Ali menite, da moramo storiti več? Kajti, ja, trudimo se, ampak rada bi vedela, če je to dovolj ali se moramo potruditi še bolj. Potem pa bi imela še nekaj bolj specifičnih vprašanj. Prihajam iz Španije, videla sem načrt za preprečevanje okužbe zdravstvenih delavcev, zdravnikov zlasti v okviru mednarodnih nujnih načrtov. In glede na to, da imamo različne protokole, ki se sedaj oblikujejo v Španiji, zato so zadolženi lokalni zdravstveni organi, zaenkrat vidimo, da želijo ameriški organi izvajati programe vojaške intervencije s potrebnim materialom, opremo in osebjem pri zadetih državah v Afriki omenjajo tudi možno premestitev pacijentov, ki so okuženi z ebolo. Ali menite, da bomo tu videli koordinacijo OZN in Evrope, recimo takšne države kot je Španija, zato da bi se izognili drugim primerom? No, nedvomno moramo nekaj storiti v Zahodnji Afriki, ampak Zahod nasplošno se mora odzvati zato, da bi odstranili bojazni splošne javnosti. Potem moramo opraviti to delo, ampak ob spoštovanju zdravstvenih varnostnih pogojev, pri kakršnikoli intervenciji, tudi pri teh poskusnih cepivih, ki so bila nedavno napovedno. Mislim, da je bilo to že potrjeno v Švici. Kaj veste o tem in ali mislite, da obstaja kakšna jamstva, da bo to rešitev pri teh težavah? Hvala. Gospa Svila sedaj. Hvala vam lijepo. Šujca. Ja, hvala lepa. Hvala predsedniku odbora, hvala za organizacijo te razprave. To je res velika humanitarna katastrofa. Vsi se strinjamo s tem, vsi predhodniki so rekli, da je to res velika humanitarna katastrofa. Ampak, kot je rekla gospa Jakab, kaj predstavlja tveganje za Evropsko unijo in za Evropo? Nekaj, kar je zelo pomembno. Mislim, da bi bilo zelo hinavsko in ne bi smeli samo izolirati Zahodno Afriko, ker je prišlo do te epidemije. Tako da se moramo mi potruditi glede tega. Poleg finančnih verov ni dovolj kadrov. Logistika je slaba, ni dovolj kvalificiranega osebja, ni dovolj potrebnega usposabljanja za zdravstvene delavce, tudi lokalno prebivalstvo ni dovolj izobraženo na tem področju. Menili ste milijardo evrov oziroma dolarjev. To je znaten znesek. Ampak ponovno smo slišali, da Evropska komisija temu namenila 24 milijonov evrov, ampak samo za znanstvene raziskave. Vprašanje imam za vas. Pravzaprav je to dolgoročni projekt znanstvenih raziskav, preučevanja posledic cepiv, kateri pa so kratkoročni ukrepi, ki bi jih lahko takoj izvajali v praksi. To se moramo vsi vprašati. Evropska unija se ne ukvarja le Svetovno zdravstveno organizacijo. Evropska unija mora pokazati vodstvene sposobnosti. Pokazati moramo, da ne želimo izolirati ne Nigerije, ne Sierra Leone, ne Malija, ampak želimo izolirati virus ebole. To želimo storiti in rada bi vas spomnila na nedavno zaslišanje našega komisarja gospoda Stiljanidesa, ki je rekel, da bo pri prvem potovanju na tej funkciji šel v Zahodno Afriko. Tako da bi ga rada spomnila na to, da moramo izkoreniniti virus in samo poreklo virusu. Potem pa moramo imeti pravi pristop. Premagati moramo strah in s tem bomo premagali tudi virus ebole. Hvala. Hvala lepa. Gospa Mezner sedaj. Ja, ja, najlepša hvala, gospod predsednik. Veliko je bilo že povedanega o tem, eh, kaj mora Evropska unija storiti da bi podprla prizadete države in eh, k temu ne želim prav veliko dodati. Seveda, vsi, ki odhajajo v te države, vedo, da obstaja možnost okužbe in eh, še veliko več moramo storiti v Evropi. Pri tem se strinjam z drugimi. Eh, sem tudi članica odbora za promet Zdi se mi dobro, da Evropska komisija sedaj pripravlja video, ki naj bi eh, dovolj informacij zagotovil tudi potnikom. Eh, v odboru za promet smo razpravljali o tveganju za Evropo, to tveganje je izjemno majhno, kljub temu pa obstaja, zaradi tega moramo eh, biti v našem odgovoru sicer zmerni, ne smemo povzročati panike, ampak biti moramo pripravljeni. Eh, pogovarjala sem se z zdravniki na nemških letališčih in dejali so mi, da so razmišljali o tem, da bi eh, uvedli merjene temperature za potnike, ki eh, prihajajo iz Zahodne Afrike, ampak odločili so se, da to ni pravi pristop, kajti vročina sama po sebi ni nalezljiva. Eh, poleg tega eh, lahko potnik eh, vročino oziroma temperaturo tudi zniža z preprosto uporabo recimo aspirina. Torej je potrebno temperaturo meriti v bolnišnicah, kjer lahko dejansko ugotovijo, zaradi katere bolezni je temperatura nastala. Seveda se ebola prenaša z telesnimi tekočinami, in eh, seveda bomo uporabili vse instrumente, ki so nam na voljo, ampak samo v primeru, ko bo to zares eh, potrebno. Mislim, da imamo na letališčih uh, dober odziv, sedaj pa prehajam uh, na ladje. Uh, včeraj smo se o tem pogovarjali uh, v okviru odbora in sicer uh, so z nami bili predstavniki EMSE. Uh, in uh, razpravljali smo o tem, ali bi lahko s pomočjo teh ladi ebola prispela v Evropo. Ugotovili smo, da razprava sploh ni potrebna, kajti tukaj gre zgolj za tavorne ladje, ki ne predstavljajo eh, velikega tveganja. To sem želela dodati. Sicer pa seveda menim, da se moramo še v veliki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 da bi preprečili širjenje bolezni in kaj lahko storimo um, na področju zdravljenja. Imam še dve dodatni vprašanje. Kaj lahko Združeni narodi storijo, da do takšnih izbruhov virusov sploh ne bi prišlo? Ne le. Uh, kot odgovorna regionalna direktorica, me prosim odgovorite na to vprašanje. Združeni narodi se zauzemajo za kakovost življenja e, povsod po svetu. Tukaj gre e, za primer revnih držav in e, tudi vse revne države ne moremo uvrstiti v isto kategorijo. Globalni akteri na svetu uporabljajo te ravne revne države v glavnem za izkoriščanje naravnih verov. V določenih eh, državah je obstajale en zdravnik za 100 tisoč oseb ali je svetovna zdravstvena organizacija načrtuje kakršnekoli ukrepe za izboljšanje situacije v teh revnih državah. Zdravstveno osebje je recimo potrebno v eh, teh državah, tako bodo bolje pripravljene na eh, izbruh eh, tovrstnih bolezni. V prihodnih letih bo še prišlo do takšnih epidemij in zaradi tega so preventivni ukrepi še kako pomembni. Hvala, gospa Gutelang. Hvala, predsednik. Tudi jaz bi se zahvalila odboru, ker obravnavamo to pomembno temo. Hvala gospe Jakab za zelo dober vod, za jasno obrazložitev sedanje situacije. No, če si pogledamo to situacijo, potem postane jasno, da je še vedno premalo virov. Potrebujemo fleksibilno financiranje, potrebujemo bolnišnično osebje, postelje v bolnišnicah in res je, strinjam se z bojaznimi drugih tem odboru ni dovolj podpore iz Evropske unije. Bojim se, da je tako. Tu obstajajo pomisleki in bojazni, da ne počnemo dovolj na tem področju Evropske unije. Tako da bi rada slišala mnenje gospe Jakab o tem, kakšne spremembe bi lahko imeli, če govorimo o trojem. Najprej o tem, kako bi na akutni način lahko ustavili okužbe, govorite o povečanju verov, ampak kaj lahko stori Evropski parlament? Zato, da bi pritisnil na države članice, kakšno vlogo lahko mi odigramo, zato da bi ustavili širjenje okužb. Drugič, potrebujemo pomoč prizadetim družbam. No, tudi drugi poslanci so to omenjali, ampak to ima širše posledice za ranljive osebe, recimo za noseče ženske ali tudi za druge bolezni, mogoče tudi tisti okuženi z malarijo ne dobijo zadostne pomoči. In potruditi se moramo tako, da ne bo drugih katastrof, poleg te. No, veseli me, ker omenjate upe in to poskusno cepivo. Mogoče bo to na voljo na začetku prihodnjega leta, ampak še vedno sem zaskrbljena. Kajti, če si pogledamo izkušnje iz preteklosti, storjene napake pri eboli, ampak tudi pri drugih primerjih, potem lahko vidimo, da ko se mediji premaknejo drugam, ko se ne osredotočajo več na to, je to potem slabše. Zanima me, kaj vi želite od nas, tako da ne bomo pozabili na to, da bomo še vedno osredotočeni na to, ko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 Jakab, hvala drugim za vse informacije, ampak tu je nekaj, kar pogrešamo pri teh pomembnih informacijah. Vsaka epidemija ima svojo dinamiko, začne se, potem pride do neke točke, žarišče in potem se to spremeni. In rad bi slišal nekaj predstavnice SZO, v kakšni fazi smo pri tej epidemiji? Smo na vrhu epidemije ali smo že potem v drugi fazi upada. Kaj ti v medijih pozorno spremljajo to epidemijo? In po eni strani imamo izjemno paniko, po drugi strani pa je tudi veliko tistih, ki so posem neprizadeti. Ne smemo pozabiti na to epidemijo. Na to se moramo pozoriti. Ali pa se to lahko uporabi tudi kot argument za populiste in politiki? Vprašanje bi imel za predstavnike komisije in druge goste. Kako bo s temi cepivi? Jasno je, da bo potem mogoče epidemija izginila s cepivi, ampak potem bo prišlo do težav zaradi mutacij virusa. Vidimo, da potekajo študije o tem mogoče bi lahko to imeli tudi v prihodnosti ali ne? Kakšne bodo posledice? Ali imamo usklajene dejavnosti? Ste v stikih tudi z ameriškim FDA, ko gre za ta cepiva? No, to vprašanje o zdravilih je veliko bolj zapleteno, ampak epidemije lahko premagamo le s cepivi. Zato vas sprašujem, ali se bodo raziskave nadaljevale, potem pa še ta panika, ki se je razpasla in poskusi, da bi našli rešitve. Ne smemo storiti istih napak, kot je bilo tudi pri prašiči kuge. kajti nekatera cepiva se potem niso porabila. Torej, sprašujem vas, gospa Jakab, smo na vrhu epidemije ali gre tu že opad? Potem pa imamo tudi druge raziskave o cepivih. Imamo poročilo, ali ste v stikih s FDA v Ameriki. Dobro, potem pa še zadnja dva govorca, gospa Ivi. Si, grazie. Ja, najlepša hvala širitev virusa eh, je mogoča tudi zaradi krčestov eh, in zaradi eh, drugih faktorjev, ki so ta virus privedli v bližino večjih mest. Torej gre tudi za izkoriščanje naravnih virov. Poleg tega pa je tukaj še drugi vidik in sicer uživanje mesa živali, uh, ki eh, so lahko ukužene eh, zaradi uživanja eh, mesa okuženih živali ze strani drugih živali, ki jih potem uživajo ljudje. Ali ste razmišljali o preprečevalnih ukrepih, ki bi se osredotočili tudi na seznanjanje in ozaveščanje oseb, ki so izpostavljene temu virusu? Najlepša hvala. Hvala in na koncu še gospod Torbis. Eh, Hvala lepa. Podprl bi to, kar je povedala kolegica Rivasi. Mislim, da potrebujemo malo več dejavnosti, potrebujemo boljši odziv ljudje na terenu eh, imajo povsem eh, drugačen pogled na to epidemijo. Menijo, da je odziv veliko nujnejši. Mislim, da bi morali predstavniki Centra za preprečevanje bolezni povabiti na eno izmed naših uh, naslednjih sej. Tako da se bomo pogovarjali s tistimi, ki so bližje kraju, kjer se ta epidemija dejansko odvija imam zelo praktično vprašanje. Pred enim tednom mi je novinar zastavil vprašanje, kaj bi se zgodilo, če bi decembra, januarja in februarja Evropo zajel val gripe. Živimo v obdobju govoric eh, na spletu, ki se širijo z izjemno hitrostjo, živimo v obdobju, ko Eh, ustreznih informacij ni dovolj. Kako pripravljeni ste, kako pripravljeni smo na uh, govorice, ki se lahko hitro razširje po spletu, kako pripravljeni ste na ta napad panike. Ali ne menite, da bi morali biti pripravljeni tudi na to, ali ne menite, da bi se morali osredotočiti na splet, kaj ti je časopisi in uh, televizijske odaje eh, so namenjene starejšim ljudem in uh, zmeraj so posredovane 24 ur prepozno, medtem ko glavno zaveščanje poteka preko interneta. Kaj pa menite o tem? Hvala, še nekdo se oglaša. Gospod Kamatikatis. Eh. Imam telefteas, alpizo, zajme polisi. Ja, hvala lepa, zelo nakratko iz moje strani. Kot piše v Bibliji, zadnji bodo prvi. Predsednik, zelo sem vesel in čestital bi vam, ker smo slišali tako celovite informacije. Dobro bi bilo, če bi imeli tu nekoga iz MSF-a, ampak ne moramo imeti vseh predstavnikov. Če ni predstavnikov zdravnikov brez meja, je dobro imeti nekoga iz Svetovne zdravstvene organizacije. No, seveda ne more vse teči dobro, ampak rad bi, da me pripričate, da je, ima vseh 28 držav članic potrebno znanje za obvladovanje tega virusa, zlasti tiste države, ki trpijo zaradi nepravičnosti, zaradi gospodarske krize kaj ti ta kriza pomeni, da je naš zdravstveni sistem pod hudimi pritiski. Pa še nekaj. O tem nisem slišal ničesar. Lahko se zgodi, da bo ta grozni izbruh, ta grozni virus ustvaril druge pojave, rasizma recimo, glede teh afričanov ali drugih revnih držav. Biti moramo zelo pozorni. In povdaril bi še nekaj, kar smo že slišali. Priti moramo do zaključka, da se bomo nekaj naučili iz tega izbruha, da bomo to poštevali v prihodnosti. Zakaj smo se odzvali tako pozno? Zakaj ni bilo dovolj solidarnosti do teh revnih držav? Kako naj delujemo in kako naj drugi delujejo v prihodnosti? Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa predajem besedo gospe Jakab da se boste odzvali na to. Seveda ni lahko odgovoriti na vsa ta vprašanja kolegov. Prosim. So first of all... Najprej hvala lepa za odlična vprašanja, za podporo, za vse, kar ste rekli tudi o bojazni, to je posem pravičeno. Naj začnem z zadnjim vprašanjem. Seveda ste zaskrbljeni zaradi 28 držav članstva EU. Mene pa skrbi 53 držav Evropske regije. Tu imamo tudi nekdanje države Sovjetske republike, imamo jugovzhodno Evropo. Seveda, mi zadevamo celoten svet, smo globalna organizacija, tesno sodelujemo s sami. Vodim delo v Evropski regiji, SZO. V Kopenhavnu smo se ukvarjali s tem, ampak reče moram, da je kar nekaj kadrov, ki delajo na terenu v Zahodnji Afriki, recimo moja desna roka vodi obvladovanje izbruha v Evropi za okužbe. Sedaj je v Gvineji v zadnjih tednih, tam se ukvarja s tem in slišali smo zadnje informacije. Torej, te informacije, ki sem jih delila z vami, niso informacije, ki prihajajo iz stolpa v Kopenhavnu, ampak to prihaja iz samega terena. No, v Evropski uniji Imamo nizko tveganje za širitev virusa ebole, evropske države so dobro pripravljene, ampak nekaj se moramo naučiti vsakega primera, tudi španskega in videti moramo, kaj lahko še postorimo, kaj ti, kot sem rekla, večkrat, številnih predhodnih izjavah. Vse to me skrbi, kaj ti, takoj, ko imamo nov varčevalni svežen, to vedno ošibi zdravstveni sistem. In s tem moramo prenehati da bi zmanjšali izdatke. Poglejmo si recimo evropske države. Porabimo le tri odstotke vseh zdravstvenih izdatkov na preprečevanje in zaščito ter spodbujanje zdravja. In to je nekaj, kar res moramo spremeniti. Recimo, katero področje vidim, kako lahko pomaga parlament, odbor Envi. Poskrbeti moramo za to, da bi šli naprej pri tem vprašanju, da bomo bolj vlagali v preprečevanje in v spodbujanje zdravja. In seveda moramo predeliti vrzeli v dobri oceni, biti moramo dobro prebrani v evropskih državah in zapolniti moramo vrzeli dolgoročno, kajti danes se okvarjamo z ebolo, jutri bo to kakšna druga bolezen na Bližnem vzhodu, tako da moramo biti pripravljeni. Potrebujemo vse glavne zmogljivosti, ki so predvidene v mednarodnih zdravstvenih aktih. In nismo še tam pred teh vprašanjem. Gospod predsednik, to je med drugim zelo pomembno in to moramo poštevati. Nasplošno se strinjam. To menimo, to ste rekli. Nadzorovati moramo ta izbruh na samem veru, Zahodnji Afriki. Izbruh še ni pod nadzorom. Zato sem povdarila to, da moramo še naprej pospeševati mednarodni trud. Prav tako moramo zagotoviti, da bodo vse predvidene potrebe v načrtih OZ1 in SZO izpolnjeni. Ampak zato potrebujemo več centrov za zdravljenje ebole, sedaj imamo 15 centrov, kot ste videli na ekranih, potrebujemo veliko več mednarodnega osebe, imamo le 150 zdravstvenih delavcev, potrebujemo jih 700. Potrebujemo veliko več nacionalnega osebja v samih državah, ki nam bodo pomagali pri zdravljenju. Res gre za humanitarno krizo, brez precedensa. In zato nismo edini svetovni zdravstveni organizaciji, ampak gre za celotno družino OZN, ki je vključena v to. Potem se ukvarjamo tudi z zelo težkimi kulturnimi vprašanji, to bi rada, vprašanji, to bi rada osvetlila. Recimo, kako zagotoviti dostojanstvene pogrebe potem gremo seveda tu pravi smer, ampak nismo, nismo še tam. Kaj je zelo pomembno tu? Po eni strani moramo izolirati bolezni in moramo izslediti bolezni v teh državah, kjer imamo okužbo, po drugi strani pa moramo poniti zdravljene za okužene. Ampak zato potrebujemo popolno vključeno skupnosti in potrebujemo več mednarodnega osebja. No, zelo sem vesela, ker je gospa Revenzi omenjala to, kar se veliko krat pojavlja v medijih. Hvala za to. Kako je zamudo pri odzivih v SZO in OZN-u? Mislim, da nismo delali prepozno. To je moj odziv. Sedaj smo videli, da smo se odzvali 8. augusta v skladu z mednarodnimi pravili, ampak mesecih predtem pa smo bili že tam na terenu marca smo to povečali na raven dve. In maja in junija, ne, oprostite, aprila in maja, ko smo imeli največji izbruh, smo iz naših lastnih služb sezone namenili 110 zdravstvenih delavcev v Afriki. In ti so glavno prišli iz afriške regije. To predvsej kritizirajo brez razlogo. Res je, mogoče nismo dobro komunicirali. Mogoče ne znamo dobro komunicirati s svetovno zdravstveno organizacijo. To moram sprejeti, ampak mislim, da se res nismo zmotili, nismo zamudili pri odzivih. Ampak to smo napovedali 8. augusta le zato, ker od nas to tirja naš poslovnik. In odbor za nujne ukrepe nam je svetoval, naj tako storimo. Torej, ja, seveda potrebujemo oceno. In takoj, ko bomo dali izbruh pod nadzor, moramo to oceniti. Ampak poštivati moramo mednarodna pravila, zato imamo mehanizme. Gospa Rivazi, verjetno se spomnite tudi na pandemijo HIV-a. Takrat so tudi kritizirali svetovno zdravstveno organizacijo. Prehitro smo napovedali izbruh takrat in potem smo se morali zagovarjati. Potem smo izvedli tudi oceno v odboru in to bilo zelo korisno. Pogovarjali smo se s vsemi državami na splošni skupščini. Enako bomo storili sedaj, to vam lahko zagotovim, ampak želimo se osredotočiti na odzivanje na ta izbruh. Potem bi preletela nekaj omenjenih vprašanj. Hvala še enkrat, ker ste to omenili. Mislim, da se vsi strinjamo glede tega, da se moramo sredotočiti na države Zahodne Afrike. To počnemo. Situacija, ki je povezana z vrčevanjem, ne sme biti izrabljena zato, da bi ošibili javno zrasno politiko. Nekateri ste spraševali, kako naj ulagamo denar vseh darovalcev v Zahodnji Afriki. To je predvsej pomembno. Ni dovolj, da to vlagamo le v programe, ki so namenjeni obladovanju bolezni in cepivom, ampak vedno moramo imeti tudi druge elemente, ki izhajajo iz raznih sistemov. No, v Zahodnji Afriki to ni bilo problematično. Imeli smo državljansko vojno, ki je razsajala in to je posebno šibilo infrastrukturo, tudi zdravstveni sistem. Številno zdravstveno osebje je zapustilo države. In sedaj so šele začeli obnavljati zdravstveni sistem, potem pa je izbruhnila ebola in to jih je postavilo v preteklo za nekaj desetletij in to bo res velik izziv za nas, da bi ponovno obnovili zdravstvene sisteme, ampak to moramo storiti skupnimi napori. Glede vloge Evropske unije. Mislim, da je Evropska unija odigrala zelo pozitivno in pomembno ter zelo konstruktivno vlogo na dva načina. Deloma zato, da bi zaščitila državljane Evropske unije ampak tudi zato, da bi prispevala k našim trudom v Zahodni Afriki. Ko gre za zaščito državljanov EU, pa bi podprla to, kar je povedal John Ryan. Imamo redne sestanke odbora zdravstveno varstvo, sodelujemo tudi z ECDC, v stelovanju z SZO. Vse to je bilo res zelo pomembno. Imamo tudi Italijo, ki predseduje EU, sedaj je odigrala zelo pomembno vlogo, ne le pri obravnavi v zdravstvenem svetu, ampak tudi na izrednih sestankih zdravstvenega ministerstva. Tudi tam smo se pogovarjali o tem, da potrebujemo mogoče preglede pri vstopu ali ne, ali so ti zdravstveni javni ukrepi dovolj ali ne. Potem smo imeli tudi dodatni sestanek s predsednikom zdravstvenega sveta skupaj z komisarjem. Pogovarjali smo se o sedanjih ukrepih, če so dovolj ali potrebujemo še kaj. In Tu moramo dodelati še mehne podrobnosti. Evropska unija je odigrala pomembno vlogo tudi pri zagotavljanju finančnih sredstev in podporo pri načrtu OZNA in SZO. Hvala še enkrat za vse to. Na zadnjem sestanku, če se prav spomnim teh številk, je bilo napovedano, da bi imeli 180 milijonov evrov. To je Evropska unija že zagotovila za izvajanje tega načrta, ki sem ga omenila. Še vedno potrebujemo več sredstev, več sredstev potrebujemo gotovini, osebje potrebujemo, pa tudi centre za oskrbo. Ampak tam smo. Sedaj gradimo centre za oskrbo, to ste videli na ekranih, po letu 2015. Poleg teh, ki jih imamo, imamo še 20 centrov, ki naj bi jih zgradili in upamo, da bo to kmalo odprto, tako da bomo imeli dodatnih 5000 postelj k obstoječim. To bo res pomagalo. Kje se moramo bolj potruditi? potrebujemo več mednarodnega osebja v državah na samem terenu, ampak zato moramo iti naprej. Tudi zato, da bi temu osebju rekli, da če bodo v težavah, bodo preskrbljeni tam ali pa jih bomo vrnili nazaj do države. In tu se vračam na vprašanje španske poslanke. Ja, za vse bi bilo lažje, če bi jih oskrbeli tam, na kraju samem, če bi lahko zagotovili visoko kakovostno oskrbo. Doslej ni bilo tako. Ampak zgradnjo zmogljivosti v državah Zahodne Afrike bomo imeli dodatne zmogljivosti tam na kraju samem, da bi imeli dodatno skrbo in tudi zdravstvena evakuacija bo pomembna. Pomembno zdravstvene evakuacije je bila doslej zelo velika in postopoma se bo to znižalo. Potem naj omenim še nekatera druga vprašanja, recimo cepiva številni ste omenjali cepiva. No, kot sem rekla, zaenkrat se zanašamo na ukrepe javnega zdravstva, nimamo cepiv in drugi zdravljen, ampak kaj je dobro sedaj pri sedani situaciji? Imamo raziskave in razvoj za to, da bi oblikovali cepiva, pri ni bilo tako. Kajti, kot dobro veste, doslej nismo imeli komercialnih spodbud. In to je drugo vprašanje, gospod predsednik. Ja, ja, skrajšati moram govor. To je drugo vprašanje, predsednik. Tu bi vas reda nekaj vprašala. Prosila bi za podporo ta odbor, da bi vse bolezni, ki jih zanemarjamo, vse bolezni revščine preučili, da bi našli neke mehanizme raziskav in razvoja. Kaj ti To smo videli v EU, v ZDA, v drugih državah v razvoju, na to smo se osredotočili le, ko so bile tudi te države prizadete. Sedaj pa cepiva in klinični preizkusi, to je sedaj v prvi fazi, to se zaključuje za varnost cepiv. Varnost je sedaj ključna. V tem drugem krogu sedaj preučujemo učinkovitost cepiv. Potem pa bodo nekateri okuženi, tudi zdravstveno osebje, vključeni v preizkusa teh cepiv. In upamo, da bomo potem lahko ta cepiva razširili, seveda, če bo vse dobro. To je pomembno vprašanje. Potem pa se moramo strinjati glede meril, glede tega, kdo bo prijel ta cepiva, ko bodo na voljo. Potem bi omenila še nekatera druga vprašanja, recimo migracije. Migracijski premiki so seveda zelo pomembni. Sodelujemo z državami na jugu Evrope, kateri večina migrantov prihaja iz drugih držav, ne iz tistih, ki so najbolj prizadete, to so te tri države, ki so najbolj prizadete zaradi ebole in večinoma gre za zrasne migrante, gospe in gospodje tu moramo oblikovati dober način zagotavljanja izpolnjevanja pomislekov pri teh priseljencih. Ampak iz vidika ebole ne bi izvedla nobenega specifičnega ukrepa za migrante. Zlasti ne, da bi nadzorovali premike, kajti videli ste vse ukrepe na moji prosonici, to velja za vse, ki vstopajo v Evropsko unijo. Podpredsednik, hvala, ker ste omenili to vprašanje glede tega, kar smo se naučili. Ja, seveda se moramo nekaj naučiti iz tega. Kot sem rekla, bomo ocenili situacijo. Zagotovili bomo to, da okrepimo zdravstvene sisteme v Afriki, to sem že rekla. In vsi programi, ki se nanašajo na bolezni, morajo biti v to vključeni. Potem moramo seveda oblikovati vse ključne zmogljivosti, ki še ne obstajajo, ampak v Evropski uniji imamo večino ključnih zmogljivosti. Mene bolj skrbi, kako je izven Evropske unije. In s tem se tudi ukvarjamo, prav posebej. No, rekla bi, da je dovolj to, kar počne Evropske unije. To smo slišali večkrat. Ja, vedno bi lahko storili več. Ampak za to, da bi zaščitili evropske državljane, imamo zadostne ukrepe. Odnose do Zahodne Afrike pa bi spodbudile evropske države, vključno z Evropsko unijo, naj zagotovijo dodatno podporo pri izvajanju načrta. Ja, bom zaključila. Toliko vprašanj smo slišali. No, nasplošno so moji odgovori pozitivni, potem pa še vprašanje glede mesa. To je ključno vprašanje to so zelo revne države. Tega se morate zavedati. Ko so ljudje izolirani, pogosto nimajo hrane. In med drugim moramo eh, rešiti tudi to vprašanje glede varnosti živil. In potem se reka, da potrebujemo dodatne vire. Fleksibilno financiranje potrebujemo, to se mira v mislih, kajti to moramo zagotoviti tudi, ko gre za hrano. Pa samo še eno vprašanje in potem se bom ustavila. Glede tega virusa, veliko je lažnih alarmov. Imeli smo velik sestanek, zelo pomemben globalni sestanek v Azerbajdžanu, želeli so potem to preklicati, potem smo rekli ne. In potem smo imeli en primer zaradi tega dogodka in pokazalo se je, da gre za primer malarije. Sedaj, ko prihaja ta sezona grip, je zelo pomembno, da vsi pridobimo potrebna cepiva, da se zaščitimo in tudi zato, da minimiziramo možnosti lažnih alarmov. In to vprašanje glede drugih bolezni zadeva tudi Zahodno Afriko, tudi to so minjali poslanci, kajti sedaj se vsi osredotočajo na ebolo in zelo malo na druge bolezni, kot recimo na varno nosečnost, na oskrbo mater in otrok, na kronične bolezni, na to se zelo malo sretočamo in malo je zmogljivosti za obladovanje teh vprašanj v teh državah. No, tako, se opravičujem za čas, gospod predsednik, opravičujem se, če nisem govorila na vsa vprašanja, ampak ja, tu se bom ustavila, hvala. Dobro, rad bi se zahvalil direktorici SZO za področje Evrope. Reči moram, da se bodo tolmači tu ustavili. Če bo res potrebno, pa bom predal besedo komisiji in agencijam zelo na kratko. Komisija pravi ne, agencije odkimavate. Dobro, potem se lahko to ustavimo. ECDC. Ja, slišali smo eno vprašanje zelo telegrafsko, zelo kratko. Ja, omenil bi, da lahko zmanjšamo tveganje na nič, zato da bi izolirali Zahodno Afriko, ampak potrebuje zdravstvene delavce in zato moramo biti pripravljeni. Najprej moramo zagotoviti to, da se morajo vrniti v Evropo, da so bolnišnice pripravljene na vrnitev in na to se moramo sredotočiti. Hvala. To... Rad bi se zahvalil vsem poslancem, hvala osebju, hvala tolmačem ker so nas podpirali. Tudi hvala za to mehno zamudo. Popovdne nadaljujemo s popodanskim zasedenjem odbora. Hvala lepa.